Bene, cominciamo, anche perché abbiamo molti... Dobro jutro. Mislim, da je najbolje, da kar začnemo. Začeti moramo, zato ker nas danes čaka veliko dela, ne bomo čakali na druge. Prva točka na dnevnem redu je seveda sprejetje dnevnega reda. Dokumente lahko najdete v svojih dosjejih. Če nihče nima nič proti, bomo dnevni red sprejeli brez sprememb. Sedaj pa tretja točka. To je sprejetje zapisnika. Tri zapisnike imamo tudi zapisnike lahko najdete v svojih dosjejih. Če nihče tukaj nima nič proti, potem bomo sprejeli tudi zapisnike. V redu, sedaj pa četrta točka na dnevnem redu. Gre za program EU za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme in spremembo uredbe številka 106 skozi 2008. Govorili bomo tudi o sporozumu med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme. Sedaj pa poročevalka gospa Dela Kovač. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in poslanci. EU in ZDA so leta 2000 podpisale sporazum o usklajevanju programov o, za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme. Leta 2006 je bil sporazum podaljšan za pet let, uvedli pa smo tudi program Energy Star. Program razvijata Ministrstvo za okolje v ZDA in Evropska komisija. Skupaj pripravljajo specifikacije za izdelke. Registrirani izdelki v ZDA in v EU pa se medsebojno priznavajo. V Evropski uniji to ureja uredba 106 skozi 2008. Program je prispeval k temu, da se je trg bolj usmeril v energetsko učinkovitost in potrošniki zaradi tega programa tudi nekaj privrčujejo. Od 2008 do 2011 je program Energy Star prispeval k temu, da se je poraba energije zmanjšala za 16 odstotkov pri programski oziroma pisarniški opremi do leta 2020, pa naj bi se poraba energije za pisarniško opremo, opremo za preslikave in tako naprej, zmanjšala za 30 odstotkov. Program je potekel leta 2011 in komisija je že začela pogajanja z ZDA zato, da bi imeli nov sporazum in da bi ga podaljšali za nadaljnih pet let. Novembra 2011 so bila pogajanja zaključena. Tukaj govorimo predvsem o tehničnih prilagoditvah. Gre naprimer za posodobitev sklicevanja na veljavno pravo in na prilagoditve posameznih členov. Vsebinska sprememba je, da bo v novem sporozumu mogoče izpeljati dva sistema registriranja. Evropska unija bo ohranila sistem samo potrejevanja v ZDA, pa bodo uvedli potrejevanje ali certificiranje strani tretjih strani. To pomeni, da Medsebojnega priznavanja v prihodnosti več ne bo, zato bo četrti odstavek četrtega člena črtan. Sam sem poročevalec in pozdravljam rezultat pogajanj v zvezi z tem novim sporozumom, s temi spremembami ki jih je predlagala komisija, se strinjam, vendar eno vprašanje ostaja odprto. Številni proizvajalci se udeležujejo postopkov javnih naročil in dejali so, da se teh postopkov udeležujejo predvsem zato, ker mora pisarniška oprema, ki jo naroča javna uprava, ustrezati predvsem standardom ali vsaj standardom Energy Star. Zato mislim, da bi morali razširiti področje uporabe, zato da bi v to bili vključeni tudi lokalni in regionalni organi. Komisija se s temi vprašanji ni ukvarjala, kajti komisija meni, da spodbujanje energetske učinkovitosti pri javnih naročilih ureja druga direktiva. Vendar v tisti direktivi je svet a, te zahteve močno omilil. Zaradi teh spremenjenih okoliščin menim, da bi morali govoriti o tem da bi razširili področje uporabe za to direktivo. To ne bi smeli veljati samo za centralne organe, ampak tudi za regionalne, lokalne in občinske organe, zato da bi proizvajalce spodbudili, da se bolj udeležujejo naših razpisov. Hvala lepa, sedaj pa bom prisluhnil vaši razpravi. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. sedaj pa poročevalci v senci. Hvala lepa, zelo sem vesela, zato ker sem prvič slišala poročilo našega poročevalca. Pričakovala sem, da bomo imeli sestanek na to pomembno temo kaj ti govorimo o sporozumu med ZDA in Evropsko unijo. Gle, gre za usklajevanje programa označevanja za pisarniško upremo. Sem poročeval kao senci za ELS, zato želim podati tudi drugačno stališče gre za tretje podaljšanje tega sporazuma med ZDA in EU. Res je, da predlog sestavljajo predvsem tehnične prilagoditve. Žal pa nismo imeli dovolj časa, da bi se pripravili na to in da bi o tem govorili. Časovnico, osnutek poročevalca in predloge sprememb smo dobili pred dvema tednoma. Še vedno sem nova članica v Evropskem parlamentu in morda vsega ne razumem in ne razumem vseh postopkov, ampak prej sem bila menedžerka in ministrica za zdravje in vem, da so časovnice zelo pomembne, če želimo dobro opraviti delo. Od poročevalca smo dobili tudi en predlog spremembe. Če ga sprejmemo, namreč, da bi ne samo centralne organe, ampak tudi lokalni in regionalni organi, organi morali upravljati to uredbo, Moram povedati naslednje. Smo v času krize in mnenje skupine ELS je, da si tega ne moremo privoščiti. Pred kratkim smo sprejeli direktivo o energetski učinkovitosti. Predlagam, da vsi spoštujemo in uporabljamo to direktivo in da ne nasprotujemo sami sebi. V petem členu direktive o energetski učinkovitosti piše, da bodo države članice javne organe na regionalni in lokalni ravni spodbujale, da sledijo tej direktivi. Mislim, da bi bilo nekonsistentno, če bi sedaj zapisali, da so vsi zavezani k temu, da uporabljajo predpise te direktive. Če direktiva pravi, da jih bomo spodbujali, potem bi morali to tudi storiti. Zato predlagam spremembo besedila, da bi države članice morale spodbujati lo lokalne in regionalne organe za uporabo tega programa. Prosim, da me tukaj podprete in da bi danes o tem razpravljali. Hvala. Grazie, la parola. Hvala. Gospa Hasi you very much, Madam Chairman. And thank Hvala lepa. Hvala poročevalcu. Že prej sem bila poročevalka v senci za to, ko je bil poročevalec gospod Vakali. Strinjam se z osnovnim pristopom poročevalca. V prejšnjem krogu je bilo stališče parlamenta, da mora javni sektor nabavljati pisarniško opremo vsaj po standardih Energy Star. Potem smo se veliko naučili, kako pomembna je energetska učinkovitost za vse naše cilje povezane z energijo, to, je, to so podnebne spremembe, energetska varnost. zmanjševanje odvisnosti od uvožene energije in tako naprej. Energetska učinkovitost je ključen element za doseganje teh ciljev. Zato mislim, da bi morali okrepiti te politike ne samo v okviru direktive o energetski učinkovitosti, ampak tudi z drugimi ukrepi, zato, da bi javnemu sektorju podrobno določili, kako lahko podpira naše politične cilje. Javni sektor zelo veliko nabavlja, tako da res lahko poskrbi za občutne spremembe pred nekaj leti sem slišala zgodbo, morda prav takrat, ko se je začel program Energy Star. Ampak, kakorkoli že, povedali so mi, da je v času Clintonovega predsedovanja v ZDA zvezdna vlada sklenila, da bodo kupovali le računalnike, ki izpolnjujejo določene cilje na področju energetske učinkovitosti to je spremenilo celoten sektor, kaj te zvezdna vlada je pač tako velika stranka. Mislim, da bi morali okrepiti trenutno politiko. Kajti zaenkrat to velja samo za centralne vlade in za naročila, ki presegajo zgornjo mejo 137 tisoč evrov. spodbujati moramo kulturno spremembo pri naročilih v javnem sektorju, kaj ti javni sektor na vseh ravneh je tako velika stranka, da dejansko lahko vpliva na celoten sektor. Uh, rules for Če bomo določili jasna pravila za nabavljanje pisarniške opreme in za merila na področju energetske učinkovitosti, potem bo to pomagalo tistim, ki urejajo javna naročila, tako v mestih kot tudi v manjših občinah, pa vsot. pomagamo jim lahko, da bodo začeli pozornost namenjati tudi energetski učinkovitosti. In končni rezultat bo koristen tudi za lokalno gospodarstvo. Zato podpiram predlog poročevalca, da bi to obveznost razširili iz centralnih vlad na celoten javni sektor. predlagam tudi, da bi umaknili to zgornjo mejo 137 tisoč evrov. V večini primerov, ko javni sektor kupi računalnike, tiskalnike ali karkoli že, so nakupi v vrednosti manj od 137 tisoč evrov. Hvala, gospod Rubih. Vlasi. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je sporazum že zaenkrat velik uspeh, sporazum med ZDA in EU. Cilj je, da bi do leta 2020 privrčevali 30 odstotkov. Sporazum pa je bil podpisan šele leta 2000, zato to kaže, da je dvostransko sodelovanje zaenkrat delovalo zelo dobro. Za komisijo pa imamo vprašanje, zakaj je tukaj omenjeno samo sodelovanje ZDA e in EU? Kakšno, kakšne so možnosti za sodelovanje s Kitajsko in Indijo, kajti tam se pripravlja največ pisarniške opreme? Zanima me, ali obstaja kak dialog in ali si je komisija zastavila kakšne cilje v zvezi s tem če načelo vzajemnega priznavanja ne bo več delovalo, me zanima, kaj pa je s harmonizacijo? Ali obstaja kakšna osnova, na kateri bi lahko spodbujali harmonizacijo? Morda na mednarodni ravni. Morda bi lahko poskusili pripraviti globalne standarde, sodelovali bi z ustreznimi vladami, zato da bi izvedli pogajanja. Hvala. Grazie. Hvala. Nihče drug ne želi spregovoriti, zato bom besedo dala predstavnikom komisije. Ne vem, kdo strani komisije je tukaj, da bi zastopal komisijo. Izvolite hvala, strinjamo se s poročevalcem in gospodom Rubikom, da je to zelo pomemben sporazum. Dosegli smo zelo veliko napredka in to je eden redkih primerov konkretnega mednarodnega sodelovanja na področju energetske učinkovitosti. Zelo veseli smo, da se poročevalec strinja s tem, da bi podaljšali sporazum in da bi potrdili tudi uredbo, ki to ureja v Evropski uniji. Kar zadeva vaše vprašanje, gospod Rubih, prav gotovo obstaja še veliko možnosti, da storimo več na področju mednarodnega sodelovanja. Imamo izkušnje in delimo si izkušnje z drugimi, govorimo z Rusi, tudi s Kitajci, tukaj smo bili bolj uspešni, govorimo o tem, da bi sodelovali predvsem na področju motorjev, naše zamisli o minimalnih standardih za motorje, so sprejeli tudi na kitajskem. Naša strategija je sedaj, da najprej rešimo izvajalne ukrepe, naslednji korak pa bo okrepljeno sodelovanje z drugimi oblastmi drugot po svetu. Zato hvala za vašo podporo. Načeloma se strinjamo s poročevalcem poročevalca to ne bo presenetilo nikogar, kajti to je bil naš predlog v direktivi o energetski učinkovitosti. Ampak zdi se, da smo že skoraj tako daleč, da bi lahko sprejeli končno različico direktive o energetski učinkovitosti in kar zadeva omejitve na centralno oblast, mislim, da bo to tudi sprejeto mislim, da bi bilo prav, če bi sedaj dejansko to izvedli, ne pa, da odpiramo daljšo razpravo o tem, ali bi za pisarniško opremo moral veljati drugačen režim, kot velja za druge skupine izdelkov. Po našem mnenju bi bilo smiselno, da bi zadeve uredili tako kot v direktivi o energetski učinkovitosti. Gospa Mazej Kukovič, mislim, da je dobro, če bi zapisali, da spodbujamo lokalne in regionalne oblasti, ne strinjamo se, da to uvaja dodatne stroške, ne, s tem celo varčujemo in to je dobro v času krize na tej stopni. Ne bi bilo dobro, da bi pritiskali, da mora tudi lokalna vlada sprejeti te določbe, kajti Šele sedaj smo sprejeli nove določitve in leta 2015 bomo o tem tako ali tako govorili še enkrat. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa poročevalec. Köszönöm szépen, figyelembe fogjuk venni ezen vélem. Hallelujah. V delu v prihodnosti bomo upoštevali vsa vaše mnenja, lahko samo še rečem, da čakam na vaše predloge sprememb. Hvala. Hvala. Gospod poročevalec, rok za uložitev predlogov sprememb je 16. juli ob 12. Hvala torej za vaše delo. Sedaj pa šesta točka. gre za varnost pri dejavnih iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in plina na morju. Besedo ima gospod Ivo Belet. Sorry, chairman, thanks very much for the floor. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za besedo. kolegice in kolegi. Norveška spet črpa nafto in plin po dveh tednih premora. Mislim, da lahko zato tudi mi nadaljujemo svoje delo na področju varnosti pri dejavnostih iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte. Dve leti je že od eh, eksplozije na naftni ploščadi Deepwater Horizon in takrat smo sprožili postopek pregleda. Upam, da nam bo to uspelo do konca leta skupaj z ciprskim predsedstvom. Moj osnotek poročila na predlog komisije imate na voljo. Preveden je tudi v vse jezike. Gospod predsednica, kolegice in kolegi, naj vas opozorim samo na tiste glavne vidike o tem poročilu in naj opozorim na glavne predloge sprememb. Najprej, kar zadeva pravno obliko komisija je predlagala uredbo. Uredba zagotavlja enake možnosti po vsej Evropski uniji, ampak to vodi tudi do skrbi od kolegic in kolegov, od zainteresiranih strani in tako naprej, kajti takšna pravna oblika bi vodila do dodatnih birokratskih obremenitev in do dodatnih pravil nacionalne okvire bi potem morali spremeniti in tako bi spremenili določbe na področju varnosti in raziskovanja in v prvih letih izvajanja bi to lahko vodilo do zmanjšanja varnosti. To so skrbi, ki smo jih slišali. Seveda obstajajo eh, plusi in minusi, ampak po našem mnenju je bolje, če spremenimo pravno obliko in se posvetimo temu, da bi zagotovili robustn pravni okvir v tej pravni obliki. To je prvi predlog spremembe. Drugi vidik je zelo pomemben in sicer govorimo o neodvisnosti organov. Gospa predsednica, od zadnje katastrofe smo se naučili, kako pomembno je, da zagotovimo neodvisnost organov organi so po eni strani odgovorni za to, da ocenjujejo varnost in okoljska tveganja. In organi, ki so odgovorni za to, morajo biti stotstotno neodvisni od drugih organov, še posebej od tistega organa, ki izdaja potrdila in licence za vrtanje. Mislim, da bomo to zadevo morali še dodatno preučiti. To je prav tako ena od pomembnih, eno od pomembnih odprtih vprašanj v svetu. Svet ima še kar nekaj odprtih vprašanj, o tem bomo govorili tudi v Evropskem parlamentu, ampak prav gotovo moramo to še preučiti. Neodvisnost organov je prav gotovo ključnega pomena. Še tretji vidik. Gre za vključenost organov Evropske unije pristojnih za naftne in plinske dejavnosti na morju. To je skupina organov EU, ustanovljeni so bili lani. Govorim o resoluciji, ki je izhajalo iz poročila Ford. Resolucija je bila sprejeta z veliko večino, septembra ali oktobra, glede na to, kako lahko zagotovimo varnost na področju uh, nafte in plinskih dejavnosti na morju. To moramo izvajati in nedavno oblikovani organi in skupina organov EU je prav tisti instrument, ki bi ga tukaj morali uporabiti in to bi moralo opravljati izvajanje in izvrševanje nacionalnih in uh, lokalnih predpisov. Prav tako smo upoštevali razširjen mandat eh, Evropske agencije za varnost na morju. Mislim, da v svetu govorijo o tem, govorijo o novem področju uporabe za EMSO. Mislim, da bomo v septembra ali oktobra o tem še glasovali. Pripričam pa sem, da moramo ta nov obseg, no mandat jim se vključiti, še posebej, kar zadeva čezmejne načrte eh, za naftne in plinske dejavnosti na morju. Četrti vidik je preverjanje strani tretje osebe. Preverjanje je zelo pomembno. V poročilu Ford smo kot parlament ustrajali pri preverjanju strani tretje osebe. Eh, svet je sedaj to omaknil, kajti posebej v velikih družbah obstaja možnost prevedenja tako imenovane druge strani, zato ker imajo velike družbe svoje organe za preverjanje. Če je zagotovljeno dovolj neodvisnosti, potem je lahko preverjanje strani druge osebe dovolj. Ni tako pomembno, ali tukaj govorimo o drugi ali tretji osebi, pomembno je, da se to preverjanje opravi popolnoma neodvisno. Sedaj pa še nekaj o standardih EU za dejavnosti na svetovni ravni. Sveda, direktiva velja samo za Evropsko unijo, ampak številni pričakujejo, tudi eh, družbe, ki se ukvarjajo z naftnimi in plinskimi dejavnosti v EU, da bi od njih pričakovali, da bodo tudi na globalni ravni delovali v okviru standardov EU. Zato smo tukaj spremenili besedilo komisije, veselim pa se že vaših odzivov na to in še nekaj čisto na koncu. odgovornost. Trenutno predlog za uredbo vključuje le okoljsko odgovornost, ampak imamo tudi civilno odgovornost in odgovornost za civilno očkodnino. Tudi to je lahko posledica kakšnega incidenta. In eden glavnih pomislekov je, da vse družbe, ki se ukvarjajo z dejavnostmi na morju, ne morejo pokrivati stroškov za očkodnine, če pride do katastrofe. Učinkovitih pravnih instrumentov za kritje teh očkodnin pa trenutno še ni, zato predlagamo, to ni nič novega, modeli že obstajajo, predlagamo oblikovanje vzajemnih schem nadomestil za onasnaževanje z obveznim članstvom za operaterje, to bi lahko delovalo na regionalni ravni. Ne, ni nujno, da je model enak za celotno Evropsko unijo, lahko zadeve uredimo regionalno. Tukaj bom končal. Še veliko drugih odprtih vprašanj je, gospa predsednica. Zavedamo se, da nismo edini pomemben igralec v tej igri. Imamo tudi uh, odbor za okolje in odbor za pravne zadeve, tudi oni bodo imeli besedo pri končni obliki tega poročila. Veselimo se že njihovih predlogov. Oni z delom ja, že precej napredujejo. Naš rok za vložitev predlogov sprememb je konec septembra, naprimer v Enviju in v Juriju, pa je rok za vložitev predlogov sprememb naslednji teden. Svet bo o tem besedilu govoril spet v torek. To bo prvič v okviru ciprskega predsedstva. Kolegice in kolegi, to je prvi pregled najpomembnejših predlogov sprememb, ki smo jih uložili. Veselim pa se že vaših odzivov. Hvala. Grazie al relatore. Hvala lepa. na tej točki. Bi dala besedo gospe Ford, poročevalko v senci. Hvala lepa. Čestitke, gospa predsednica, da ste tako učinkovito vodili sestanek, da ste tako hitro napredovali in se poročujem tudi poročevalcu, ker ste me nekoliko prehiteli. Čestitke poročevalcu za njegovo poročilo. Še prav posebno se zahvaljujem za to, da ste sprejeli naše predloge sprememb. Kaj ti tako bodo ukrepi, ki so v besedilo komisije kot uredba, bolj upravičeni. Če bo sedaj direktiva, bomo morda lahko obdržali formulacijo, ki jo imamo v različnih klauzulah. Kako bomo to logistično storili, bomo videli. Mislim, da ste opravili odlično delo, tudi zato, da ste zagotovili, da je jasno, kdo je odgovoren za kaj. Kajti spet, to smo se že naučili iz nesreče v Mehiškem zalivu, da moramo imeti jasne odgovornosti operatorjev, regulatorjev in mislim, da je to zelo pomembno, kar se tiče verifikacije trete strani. to je tudi vprašanje, ki ste ga izpostavili. Včasih je dobro, če druga stran verificira, včasih pa si morda resnično želimo od tretje strani in morda bi spet lahko našli formulacijo tudi glede tega vprašanja. Ni vse mm, potrebno biti verificirano s tretje strani, včasih pa je to potrebno in potem poročilo glede večjih nesreč. Tukaj bi morda lahko formulacijo spremenili. Tukaj se mi zdi, da gre samo za to, da obkljukamo določene točke. Ne, ne želimo si tega, želimo si, da bi vse čas preverjali, ocenjevali prakse in operacije. Tako bi to bil stanje, postopek ki bi šel eh, z roko v roki z vsakodnevnimi operacijami. Mislim, da bi morali tu malo spremeniti. Kar se globalnih standardov tiče, mislim, da se vsi strinjamo, da moramo zagotoviti kar se da visoke globalne standarde. Težko je usiliti pravni instrument evropskim operatorjem, vendar pa morda bi lahko z globalnimi dejavniki sodelovali in si zadali te najviše standarde, to bi bilo veliko pomoč. To je bilo tudi v mojem poročilu. Kar se civilne odgovornosti tiče in kazenske odgovornosti za malomarnost, ki povzroči zdravstvene nesreče ali okoljske nesreče, da, res je, tukaj moramo biti odločni. Nekateri pravijo, da je to že zajeto v drugi, drugih direktivah. Mislim, da moramo biti tukaj nekoliko bolj jasni, da bi dodali dodatno klauzulo. Nekaj moramo storiti, da bomo zelo jasni. In potem vem, da si bodo drugi odbori še prav posebno ogledali stroške čiščenja. Mislim, da moramo zagotoviti, da bodo opera, operatori imeli tudi dovolj osebja, fizičnih virov, ne samo denarja da bodo nesrečo lahko omejili. Če se bodo, bomo osredotočili samo na finančno odgovornost, potem vemo, da bi lahko bili v nevarnosti, da bi se osredotočili samo na velike. Tako da mislim, da moramo zagotoviti tudi fizične vire in dovolj osebe, kadrovske vire, pa tudi seveda finančne spodbude. Tukaj bomo morali še nekaj spremeniti, treba pa je spremljati tudi delo drugih odborov, zato pa smo pristojni odbor. Hvala lepa za vaše delo. Grazie alla collega Ford, non ho più. Hvala lepa, gospod Ford. Ostali ne želijo spregovoriti na to temo. Razen, če ne bo še kdo zahteval besede, bom dala besedo komisiji. Prosim. Grazie. Uh, thank you, Madam Chairman. Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala lepa za uvod poročevalca in hvala lepa, gospod Ford, glede pripomp na predlog besedila. Komisija, pozdravljam zanimanje in proaktivnost parlamenta na to temo od samega začetka. Tudi poročilo na vlastno pobudo, ki ste ga pripravili lani. Trenutno besedilo poročalca je zelo dobra podlaga in je dobra analiza težav. Nasplošno menimo, da pomeni tudi izboljšavo nekaterih točk besedilo, mislim, da je to resnično dobro podlaga za nadaljevanje našega dela. Kot veste, smo glede tega predloga, glede velikih nesreč, se skušali osredotočiti na ravno to, da ne bi potem govorili o eh, manjših poklicnih tveganjih to zajema druga zakonodaja, želimo se torej osredotočiti na večje nesreče. V nekaterih drugih odborih ni vedno tako. Kar se tiče temeljnih elementov, ki jih imamo pred sabo, mislim, da je poročevalec že omenil vrsto leteh, gre, gre za neodvisnost pristojnih organov, to se nam zdi ključnega pomena strinjam se, da moramo nadaljevati z našim delom na tem področju. To se bo zgodilo tudi v svetu, glede tega, da bomo točno določili, kako bomo to izvedli, vendar pa to je ključnega pomena. In mislim, da je dobro, da je to omenjeno tudi tukaj. In to zelo jasno. Prav tako gre za vprašanje verifikacije tretje strani, o tem je bilo govora to je področje, kjer imamo zelo jasne ročnice glede verifikacije različnih strani strani komisije, vendar pa slišali smo argumente, da bi naj potem imeli verifikacijo eh, z druge strani pri večjih podjetjih. To bilo izvedeno na odločen način. To mislim, da je prava pot. Vendar pa seveda ne pot, ne vedno in kadarkoli. Potem je veliko vprašanje pravna oblika. V svetu in v parlamentu obstajajo odločna mnenja glede tega, saj na ravni poročila. In na začetku smo predlagali uredbo na podlagi neposredne veljave za industrijo, ki je seveda dejavnik tveganja, pa seveda tudi dejavnik dobička, ustvarjanja dobička, zato smo se odločili, smo izbrali uredbo. Sedaj pa imamo drugo mnenje, da bi direktiva lahko izboljšala razmere, še prav posebno v Severnem morju. Glede te teme mislim, da bo komisija pragmatična in bomo videli, kako se bodo razmere razvijale, potem pa bomo skušali na tej podlagi najti rešitve. Potem še druga točka je odgovornost. Okoljska odgovornost je del, ki ga predlog zajema. Civilna odgovornost, tukaj vstaja težava. S tem se je potrebno soočiti, v tej fazi tega nismo storili. Menili smo, da nimamo zadosti gotovosti glede potencijalnih rešitev. Zato smo si zadali nove naloge, opravljamo pripravljamo dve študiji in zelo nas zanima tudi predlog poročevalca glede združevanja tvegan. To je gotovo ena od možnosti, o katerih moramo premisliti. Še kaj? Mislim, da se bom tukaj ostavil še nekaj vprašanj, vendar pa mislim, da sem najpomembnejša že omenil. Hvala lepa. Bene, grazie alla Commissione. Hvala lepa komisiji. Sedaj pa dajem besedo še enkrat poročevalcu za zaključek razprave. Hvala lepa, predsednica. Kratek bom. Po teh konstruktivnih pripombah, hvala lepa, gospa Ford. Mislim, da se strinjava glede vsega. 7-8 predlogov, mislim, da ste podali. Strenjam se z vsem, kar ste dejali. Še prav posebno, kar se tiče jasne opredelitve odgovornosti na eni strani, verifikacija trete strani, tudi komisija je to dejala po eni strani. Seveda je odvisno od okoliščin, odvisno je od tipa podjetja in od specifičnih okoliščin. Mislim, da potrebujemo verifikacijo tretje strani in to je potrebno jasno opredeliti. Globalne operacije, to je težavno vprašanje. Tukaj želimo nekaj storiti, želimo eh, dati jasen znak, vendar pa je to zelo občutljivo in težavno vprašanje z pravnega vidika. Tako da sem seveda pripravljen sprejeti predloge tudi strani komisije glede te točke. Civilna odgovornost gospod Elio je to tudi omenil, pripravljajo študije in potem tudi za združevanje tvegan, kako bomo našli podlago za to skupaj z oborom za okolje in oborom za pravne zadeve, kako bomo razrešili ta vprašanja. In potem končno, seveda gre tudi za fizične in kadrovske vire, zato da bi se soočili s čiščenjem. Mislim, da je to zelo pomembno in mislim, da boste tudi na to temo vložili predloge sprememb. Hvala lepa torej, gospa Ford, hvala lepa komisiji za zelo konstruktivno atmosfero, vzdušje. Hvala tudi za to, da bo komisija zelo pragmatična, kar se pravne oblike tiče. Mislim, da smo na tem področju dosegli napredek. Veselim se konstruktivnih predlogov spremem vseh kolegov. Hvala lepa, gospa predsednica. Grazie. Hvala lepa, kolega Belet. Tako, sedaj pa bomo prekinili do 10.30 ker smo pač bili nekoliko hitrejši. Ob 10.30 pa bomo imeli sestanek s ciprskim ministrom za komunikacije in delo. Ob 11.15 se bomo sestali s ciprskim ministrom za trgovino, industrijo in turizem, potem pa bo prišel Lord John Mock in bosta prišla Lord John Mock in Albert Potočnik. Torej, prosim, če se vrnete. 20 čez 10, da bomo lahko točno začeli. 4. september je rok za predloge sprememb za poročilo Belet opovdne. Torej, odmor, polurni odmor. Hvala lepa.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 Ja, je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 Tako, nadaljujemo z našim sestankom. Prvi sestanek z ministrom, gospodom Eftimiosom Florenco, ministrom za komunikacije in javna dela. Gre za predsedujočega svetu z Cipra. Z nami bo 45 minut. Razprava se bo končala ob 15.11. Ministru kar predajam besedo, medtem pa se lahko javite k besedi. Prosim, gospod minister. Hvala lepa, gospa predsednica. Dobro jutro vsem. Naj začnem s prisrčno zahvalo danskemu predsedstvu za odlično delo, ki so ga upravili. Prav tako bi se rad zahvalil vašemu odboru, gospa predsednica in vsem članom odbora za to priložnost, da smo lahko danes tukaj z vami. Gospa predsednica odbora ITRE. podpredsedniki, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Za me je velika čast in prav posebno zadovoljstvo, da sem lahko danes z vami v Evropskem parlamentu. Tukaj, kjer načela demokracije lahko najdemo prav posod. Evropski parlament je eden ključnih gradnikov institucij Evropske unije in veseli me, da lahko pred vašim odborom predstavim prednostne naloge in cilje ciperskega predsedstva na področju telekomunikacij, informacijske družbe in evropske vesolske politike. Prav tako sem tukaj zato, da slišim vaše mnenje in vaša stališča menim, da lahko samo s produktivno razpravo, z vzajemnim razumevanjem in z ustvarjanjem ozračja vzajemnega zaupanja dosežemo to, da bomo sprejemali zakonodajo za boljšo Evropo. Tako bomo zadovoljili potrebam državljanov. Digitalna agenda za Evropo je eden temeljev strategije za EU 2020. Razvoj naslednje generacije širokopasovne infrastrukture in podpora infrastrukturi za digitalne storitve bo brez dvoma vodila do povečanja investicij, do visokohitrostnih vodov in bo vodila do tega, da bo Evropska unija spet postala konkurenčna. Prav tako bomo dvignili tako raven inovacij, kot tudi produktivnost. V tem okviru pogajanja o instrumentu za povezovanje Evrope tvorijo temelj za ciprsko predsedstvo prejšnji teden v Strasburgu na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je so predsednik parlamenta, komisije in ciperskega predsedstva skupaj se zavezali temu, da bodo sodelovali kar se da tesno v času ciperskega predsedovanja. Skupni cilj je sprejetje ambicioznega večletnega finančnega okvira za investicije, za razvoj, za delovna mesta. Ta instrument za povezovanje Evrope je pomemben element za to celovito strategijo, za večletni finančni okvir. S parlamentom bomo sodelovali na konstruktiven način, zato da bi ustvarili predpogoje, ki so potrebni za dosego dogovorov. Vedno bomo skušali upoštevati seveda parametre finančnega okvira. Ciprsko predsedstvo se bo osredotočalo na smernice za čez evropska omrežja na področju telekomunikacij. To je seveda v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Te smernice bodo podpirale investicije v visoko hitrostno mreže in čez evropske digitalne storitve. Za ciprsko predsedstvo je to gotovo ključnega pomena. Zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi decembra zagotovili sprejetje delnega splošnega pristopa. Digitalni skupni trg bo okrepljen sprejetjem direktive o uporabi podatkov javnega sektorja. To bo pomenilo skupen pristop vseh držav članic Evropske unije oblikovanje novega okvirja za nadaljno uporabo podatkov javnega sektorja, ki bo gotovo imelo tudi pomembne finančne implikacije, zato ker bo ustvarjalo nova podjetja in delovna mesta, bo torej podprto strani ciprskega predsedstva polni meri smo pripravljeni tesno sodelovati z vašim odborom, zato da bi ustvarili predpogoje za dosego dogovora v prvi obravnavi glede direktive o javnem sektorju. Predsedstvo izpostavlja pomen varnosti podatkov in omrežij in zato bomo odločno in konstruktivno delovali v smeri dosege tega cilja kar se tiče ENISE, Evropske agencije za varnost omrežij. To bomo skušali. S delom bomo skušali nadaljevati tukaj, pa tudi v svetu. Prav tako bomo začeli z razpravami o evropski strategiji glede varnosti v kibernetskem prostoru. Kar se tiče spodbujanja digitalnega gospodarstva, pa je ključnega pomena da povečamo zaupanje državljanov in podjetij v sistem elektronskih transakcij. Zato bo predsedstvo pripravilo predlog za čezevropski zakonodajni okvir na to temo za zaupanje v sistem elektronskih transakcij na skupnem trgu. Šlo bo za elektronsko identifikacijo in elektronske podpise gre za to, da bi dosegli znaten napredek pri tem specifičnem instrumentu do konca, do konca našega predsedovanja. Vloga mladih in vloga inovativnih tehnologij je še prav posebnega pomena. To je izpostavljeno v beli knjigi o prometni politiki, Prav tako pa je to izpostavljeno tudi v digitalni agendi o Evropi. Ciprsko predsedstvo bo v kontekstu neformalnih sestankov ministrov za promet in telekomunikacije 16. in 17. julija v Nikoziji skušalo izpostaviti vlogo digitalnih tehnologij pri trajnostnem razvoju prometa. S to pobudo nameravamo izpostaviti povezavo med dvema temeljima politika, politikama Evropske unije, digitalno agendo in prometom. Eden temeljnih namenov tega neformalnega sestanka ministrov je podpora tema dvema politikama in sicer z razvojem najboljšo možno rabo informacij javnega sektora in uporabo inteligentnih prometnih načinov, čezmejno gledano. To bo vodilo k več modalnemu prometu in bo pomenilo pravi okvir za elektronsko zasnovo prometa za državljane in za seveda prevoz državljanov iz ene točke v drugo. To bo predstavljeno na kongresu za inteligentne prometne sisteme v Avstriji oktobra. Tam bosta podpredsednika Evropske komisije Krus in Kalas tudi navzoča. Govorila bosta o prometu in digitalni agendi. Predsednika parlamentarnih odborov ITRE in TRANS sta tudi povabljena. Upam, da boste navzoči že v Nikoziji. Navzočnost Evropskega parlamenta na tem neformalnem ministerskem sestanku se nam zdi ključnega pomena in upamo, gospa predsednica, da nas boste počastili svojim obiskom. Evropa zahteva učinkovito, potrebuje učinkovito vesolsko politiko, politiko, ki bo omogočala Evropski uniji, da prevzame vodilno vlogo pri nekaterih izbranih strateških sektorjih vesolje nam lahko da orodja za iskanje rešitev globalnih težav, s katerimi se družba sooča v 21. stoletju. In zato mora Evropa odigrati vodilno vlogo na tem področju. Ciprsko predsedstvo bo skušalo zagotoviti sprejem sklepov sveta glede industrijske vesoljske politike Evropske unije. Poleg tega je ciprsko predsedstvo pripravljeno na pregled zakonodajnih pobud v svetu. To so pobude, ki prihajajo strani komisije glede razvoja GMESS. Želimo si doseči napredek na tem področju. Razvoj globalnega navigacijskega sistema, tukaj vključujemo Ignos in Galilejo, bo prispevalo gospodarskemu razvoju Evrope. Galilejo in storitve na tem področju bodo gotovo spodbujale čezmejni promet in ustvarjene bodo nove možnosti za mobilno telefonijo. Istočasno pa bomo povečali varnost za posameznike in za lastnino. Cipersko predsedstvo bo na podlagi delno skupnega pristopa pod danskim predsedstvom skušalo spodbujati delo na področju zakonodajnih predlogov za vzpostavitev evropskega satelitskega navigacijskega sistema. To je tudi del pogajanj o večletnem finančnem okviru. Prav tako smo pripravljeni tesno sodelovati z vašim odborom, zato da bi ustvarili potrebne predpogoje za dosego dogovora na to temo. Cipersko predsedstvo je pripravljeno v svetu pregledati tudi zakonodajne predloge, ki jih pričakujemo strani Evropske komisije za spremembo obstoječe zakonodaje, kar se tiče GNSS. Decembra bomo svetu, tak je naš cilj, predstavili poročilo v napredku. Cipersko predsedstvo bo storilo vse, kar je v njegovi moči, da bi zaključili ali vsaj dosegli napredek glede navedenih zakonodajnih predlogov. Eden glavnih predpogojev za to pa je seveda vzajemno dobro sodelovanje s komisijo, z vsemi državami članicami, še prav posebno pa z Evropskim parlamentom gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, Cipr je prevzel prvič v zgodovini predsedovanja svetu. To je seveda velikanski izziv. Dobro se zavedamo težav, s katerimi se soočamo. Vendar pa trdo bomo delali, upam, da bomo skromni, razumni, pregledni, zato da bi, če želite, dosegli vsaj majhen napredek pri celotnem projektu boljše Evrope. Veselimo se tesnega sodelovanja z vami v času našega predsedovanja. Na razpolago sem vam za razrešitev kakršnekoli težav, ki bi se lahko pojavile. Upamo, da bomo dosegli naše skupne cilje, čeprav posebno, kar se tiče digitalne agende za Evropo. Še enkrat se vam zahvaljujem za to, da ste nam dali možnost predstavitve naših prednostnih nalog in ciljev tukaj pri vas danes v Evropskem parlamentu. Sedaj pa sem tukaj zato, da poslušam. Želim slišati vaša mnenja in kolikor se le da, bom skušal odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala lepa. Grazie al ministro. Ja. Hvala, gospod minister. Zdaj pa uh, gospa Pilar del Castillo. Hvala, gospod eh, minister, ker ste prišli v naš odbor. Med našimi pristojnostmi so tudi telekomunikacije, informacijske tehnologije in pa komunikacijske tehnologije. V veliko veselje nam je, da ste prišli k nam na začetku ciprskega predsedovanja. Lahko se zanesete, da ne samo v imenu skupine, ki jo predstavljam, to je Evropska ljudska stranka, ampak eh, mislim, da lahko govorim v imenu vseh članov tega odbora, da eh, vam bodo, bomo vedno na razpolago za tesno sodelovanje. Eh, vedno bomo v stiku z odgovornimi na strani ciprskega predsedstva. Rada pa bi omenila en vidik, ki ste ga omenili že tudi vi. Eh, sama bi. Eh, pri tem ustrajala, eh, kajti to je dosje, o katerem že dolgo govorimo. In tudi zdaj je to pomembna tema, ko bo Cipr predsedoval Evropski uniji. Gre pa za telekomunikacije. To je povezano tudi z instrumentom za povezovanje Evrope, za širjenje podatkov. In v tem smislu, gospod minister, bi rada povdarila še poseben pomen, ki ga ima povezovanje med različnimi omrežji, bodi si prometnimi omrežji, energetskimi, telekomunikacijskimi. Ta omrežja so med seboj včasih zelo tesno povezana, naprimer telekomunikacijska omrežja. Tukaj imamo tudi povezavo z energetskimi uh, omrežji in to je zelo pomembno. Še posebej mislimo tukaj na razvoj inteligentnih omrežij, ki so zelo pomembna za razvoj energetske učinkovitosti. Vsa tri omrežja pa so ključnega pomena za razvoj eh, enotnega evropskega trga tako notranjega trga na področju energije, kot eh, digitalnega notranjega trga in pa trgovine na splošno na notranjem trgu. Pri razvoju notranjega trga je že bilo poudarjeno strani predsednikov vlad, je torej ključnega pomena, da še bolj intenzivno spodbujamo politiko, ki bo koristila rasti. In sicer uh, zato, da bomo lahko razvili tudi večjo konkurenčnost evropskega gospodarstva. Ta argument zato velik pomen pripisuje tudi razvoju omrežji. Eh, povezanost Evropske unije je ključnega pomena, povezanost prek vseh teh omrežij. In zato bi rada poudarila, gospod minister, ker ste tudi vi odgovorni za uh, to temo, da ima tudi ta odbor uh, uh, to temo za zelo pomembno. V naslednjih mesecih bomo še delali na tem področju in uh, vse čas vam bomo tudi na razpolago uh, za sodelovanje. Hvala. Hvala. Gospa Patricija Toja je naslednja. Hvala. V imenu uh, moje skupine in pa v svojem lastnem imenu bi vas rada pozdravila, gospod minister, tukaj na sestanku našega odbora. V pristojnosti eh, tega odbora so števila področja, ki so zelo pomembna za evropsko rast. Upam, da bo eh, predsedstvo nadaljevalo z intenzivnim delom. Uh, Eh, tako se bo omogočila tudi evolucija oziroma razvoj tega področja v prihodnje. Eh, govorili ste o finančnem okviru in pa o perspektivah, finančnih perspektivah. Vse to je zelo pomembno za to, da razvijemo vsebine, ki ste jih omenjali in da tudi nadaljujemo s pogajanji o omrežjih tako transportnih kot energetskih in pa nematerialnih omrežjih, ko gre naprimer za eh, širokopasovni internet in tako naprej. Če želimo razvijati te velike projekte in deloma so ti že znani, potem moramo vsekakor uh, sodelovati, kako bomo razvili inteligentna omrežja. Če to želimo narediti, lahko, uh, nam to lahko uspe samo s finančnimi instrumenti. Tukaj ne govorim samo o količini virov, ampak tudi o novih finančnih instrumentih. Prosim vas, da na svojem področju delate na tem, da bomo v šestih mesecih uh, pozitivno zaključili pogajanja o finančnih perspektivah. Brez tega ne bo prišlo do napredka uh, pri realizaciji omrežij. Uh, tudi uh, na tistih frontah, ki predstavljajo možnost za rast in razvoj Evropske unije, bomo lahko dosegli napredek samo na ta način. Uh, želimo ustvarjati delovna mesta in zagotavljati rast in zato prosim, da uh, ustrajate pri uh, teh pomembnih temah prosim, da tudi vzdržujete stike uh, s parlamentom in tem odborom. Mi tudi želimo sodelovati s svetom. Svet je uh, v zadnjem delu danskega predsedstva uh, sprejel bolj rigidno stališče, togo stališče in tukaj želimo, da uh, se pogajanja nadaljujejo o finančnih instrumentih, o projektnih obveznicah naprimer. Uh, v Strasburu smo se pogovarjali o tem. Zdaj eh, je čas, da naredimo korak naprej na tem področju. In da bo minister lahko eh, eh svoje projekte izpolnil, je treba to, zato zagotoviti tudi finančne eh, vire. Zdaj pa gospod Tozanovski. Se pripoji, ker svim kolegom s Gospod minister, eh, tudi sam bi vas rad pozdravil tukaj v odboru. Zelo sem bil vesel, ko sem eh, slišal vašo predstavitev in pa to, da se boste posvetili razvoju omrežji. Že dolgo razpravljamo o tem, kako zagotoviti več podpore eh, v Evropski uniji za satelitske sisteme. To je namreč zelo pomembno za konkurenčnost in pa tehnološki razvoj v Evropski uniji v prihodne. Sem tudi poročevalec za uh, širokopasovne sisteme, ki ste jih omenjali. Izkazalo se je, da je to zelo pomembna nova dejavnost, kjer Evropska unija postaja pomemben akter. Okrog 9 milijard evrov je vključenih v to. po eni strani želimo spodbujati rast, po drugi strani pa moramo biti previdni eh, glede konkurenčnosti. Zagotoviti moramo, da bo obstajala konkurenčnost v tem sektorju, ki je zelo dinamičen in eh, ta sektor še naprej raste. Veselim se sodelovanja s ciprskim predsedstvom. In tukaj bi rad, eh, da sprejmemo direktivo še v vašem predsedovanju, torej v času vašega predsedovanja. To bo pokazalo tudi, da je Evropska unija sposobna spodbujati eh, nadaljno rast v eh, sektorjih, ki so tako dinamični kot ta. Kot so omenili že kolegi pred menoj, je za nas zelo pomembno, da bomo razvijali informacijsko tehnologijo, to je pomembno tudi za energetska omrežja povsod po Evropski uniji. Tehnološko je ta projekt zelo zahteven. In pokazali bomo, kako lahko harmoniziramo prizadevanja v različnih državah članicah. Težavno bo eh, stališče predsedstva pri tako kompleksni temi. moramo zagotoviti, da se ne bomo zapletli v kakšne neprijetne teme, kot je um, to, da bi škodili konkurenčnosti v tem dinamičnem sektorju. Tega si ne smemo dovoliti. In veselim se že sodelovanja s ciprskim predsedstvom in z vami osebno. Veseli me, da tej temi pripisujete tolikšen pomen. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa kolegica Nibler, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica, gospod minister, gospe in gospodje. Najprej tudi z moje strani. Dobrodošli. Hvala za vašo predstavitev, bila je zelo zanimiva. Ciprskemu predsedstvu želim obilo sreče pri opravljanju dela, ki ste ga prevzeli sedaj od dancev. Digitalni notranji trg, to je tisto, s čimer se že več let ukvarjamo v tem odboru, to si želimo. Pred kratkim smo v sodelovanju z prejšnjim predsedstvom sprejeli uredbo o gostovanju, ne želimo si več imeti meja v Evropi. Sprejeli smo tudi drugo zakonodajo, zelo veliko dela smo torej opravili v zadnjih letih in mesecih, ampak tudi vi, gospod minister, ste to povedali, zelo veliko dela nas še čaka strinjam se z gospodom Tošenovskim, širokopasovni dostop do interneta po vsej Evropi, to je ključnega pomena za nas. Upam, da nas bo komisija še naprej podpirala. Razpravljamo tudi o projektnih obveznicah, zato da bi pospešili izgradnjo infrastrukture za širokopasovni internet. Upam, da nas boste podprli in da bomo dosegli napredek v času vašega predsedovanja. Dve konkretni vprašanji imam. Nismo sicer pristojni odbor, ampak to spada v vašo pristojnost, namreč v zvezi z zaščito podatkov. Govorimo o uredbi za, o zaščiti podatkov v sodelovanju z mm, javnostjo. Zanima me, ali nam lahko poveste, kako daleč so pogajanja z državami članicami v zvezi s tem, kakšne cilje imate, tudi z vidika vašega predsedovanja. Zanima me, ali se že kažejo prvi obrisi sporazuma med parlamentom in svetom in ali to obravnavate prednostno ali ne. Drugo vprašanje pa je razprava o. Evropskem oblaku govorim o računalništvu v oblaku. Zanima me, kaj menite o tem, kakšne so vaše prizadevanja na tem področju. Hvala lepa za vaše odgovore. Grazie, la parola Vittorio. Hvala, zdaj pa gospod Viktorijo Prodi. Grazie, presidente, e grazie, signor ministro, per la sua presenza. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi, gospod minister, ker ste prišli k nam. Z zadovoljstvom opažam, da ste zelo zavezani eh, satelitskim omrežjem. Še posebej GNSS in pa Galileu. V tem smislu mislim, da je zelo pomembno, da ukrepamo. Tukaj gre za infrastrukture, ki so evropske in ki so tudi Eh, na čelu razvoja in tehnologije, eh, so tudi ključnega pomena za naše politike, eh, še posebej na področju telekomunikacij, energije in okolja. In zato je zelo pomembno tudi vlaganje na tem področju in to kratkoročno vlaganje, še posebej zato, ker se nahajamo v gospodarski krizi. Zdaj so potrebne naložbe, vlagati je treba v evropsko infrastrukturo. To bi bilo najbolje eh, za izhod iz gospodarske krize, v kateri se nahajamo. Zato me veseli, da tukaj lahko računamo na vas. Eh, še posebej zato, da bomo sistem GNSS stopil tudi v eh, evropski proračun eh, na vseh ravnih financiranja. Mislim, da je tukaj vaše delovanje zelo pomembno. Pomembno pa je še eno vprašanje in sicer električno omrežje. To je treba posodobiti eh, in sicer s tehnologijami, ki bodo omogočile zmanjšanje tretjega dela pri eh, transportnih omrežjih. Na ta način bomo tudi zmanjšali potrebo po akumulaciji energije. V tem smislu je tudi tukaj potrebno eh, delo in eh, sicer iz vseh razlogov, ki sem jih navedel računamo na to, da boste vi v svetu zapustili neko evropsko sled, kajti tukaj gre, eh, kot sem rekel, za infrastrukture, ki koristijo celotni Evropski uniji. In na njej treba gledati kot na povsem evropske infrastrukture. Gospod Odi. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le ministre, de, de, de votre engagement. Euh, Hvala, gospa predsednica, hvala, gospod minister, za vašo zavezanost Evropi. E, še nekaj o čezmejnem telekomunikacijskem omrežju. Rok za vlaganje predlogov sprememb o uredbi in o smernicah e, glede poročila, ki se bo zaključilo v Eh, času vašega predsedstva. Tukaj me zanimata dve stvari. Najprej uh, obseg delovanja, uh, širokopasovni internet. Kaj menite v zvezi s tem, da je treba evropskim državljanom omogočiti enake možnosti, ne glede na to, kje se nahajajo? evropske pobude, eh, ki prihajajo iz eh, sveta in komisije, veljajo za celotno Evropo. Če bo pokritost popolna, moramo imeti tudi financiranje. V 21. stoletju smo financirali električna omrežja povsod. Eh, vsi potrošniki so tudi prispevali svoj delež k financiranju in eh, v 15 letih smo dosegli popolno pokritost. Kaj menite o tem, da bi za potrošno eh, veljal nek obvezen prispevek in da bi imeli potem tudi. Uh, sklad za vlaganja in bi prek tega potem eh, financirali evropsko infrastrukturo. Eh, tukaj imam v mislih evropsko telekomunikacijsko omrežje. Lahko pa bi to veljalo tudi za energetsko omrežje in za druga omrežja. Hvala, gospod Odi. Nihče več se ni javil k besedi, tako da eh, z veseljem besedo predajam nazaj gospodu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 Želim se vam zahvaliti za enostavnost in neposrednost, eh, s katero ste nudili podporo ciprskemu predsedstvu. Hvala za podporo pri doseganju naših eh, ciljev in pri naših eh, prednostnih nalogah. Nekaj dosejev smo tudi podedovali od prejšnjega predsedstva in to je zdaj tudi del našega predsedstva. Eh, dnevnega reda oziroma naše agende za predsedovanje. Na tem bomo vsekakor delali v naslednjih šestih mesecih. Gospa Castillo Vera, izpostavili ste kar nekaj eh, točk. Hvala za vaše delo, za vaš konstruktivni duh. Instrument za povezovanje Evrope je vsekakor ključnega pomena. To je tudi prednostna naloga ciperskega predsedovanja. Vsekakor obstaja povezava med omrežji vseh treh sektorjev. Ta omrežja morajo ustvariti predpogoje za razvoj. Tukaj imam v mislih eh, predvsem. Eh, dela in projekte z dodano vrednostjo, ki bodo eh, sprožili tudi eh, investicije zasebnega sektorja. To je tudi duh, v katerem so bili sprejeti delovni programi. Prek teh programov pa bomo morali vključiti zasebni sektor in povečati tudi stopno financiranja in investicij. In takoj, ko bo to mogoče, ko bomo imeli eh, tehnološki razvoj, bomo to tudi izvršili. Smo eh, na voljo za eh, vsakršno sodelovanje z Evropskim parlamentom na tem področju. κυρία Ντόλα θα συμφωνήσει. Gospa Toja, seveda se strinjam tudi z vami glede pomena vseevropskega prometnega omrežja in pa energetskih omrežij. Zelo trdo bomo delali tudi na tem področju, da zagotovimo, da ti sektori prejmejo vso pozornost, ki jo zaslužijo. Zelo dobro se zavedamo njihovega pomena za gospodarski razvoj. Ti sektori so pomembni tudi za spodbujanje tehnološkega napredka, eh, zaradi tega pa bo evropsko gospodarstvo postalo tudi bolj konkurenčno. poleg vsega tega je tudi instrument za povezovanje Evrope, eh, predmet razprav v večletnem finančnem okviru. Eh, vsaka končna odločitev, ki bo sprejeta, mora eh, biti sprejeta po zaključku pogajanj, potem, ko bo svet sprejel stališče. Bomo pa si vsekakor prizadevali za čim večji napredek na tem področju v času našega predsedovanja. Eh, če bo le mogoče, si želimo doseči dogovor na tem področju. Gospod eh, Tošenovski, vi ste omenjali satelitske sisteme in brez dvoma je to tudi zelo pomemben sektor. Ta sektor lahko prinese takošne koristi za evropsko gospodarstvo. Veliko lahko prispeva k boljši konkurenčnosti Evropske unije in uh, upamo, da bomo lahko skupaj zagotovili, da se bodo sklepi tudi popolnoma izvajali. Ti programi so zelo pomembni. Sistem moramo kar se da hitro vzpostaviti, tako da bomo lahko pospešili uh, evropsko konkurenčnost. Naredili bomo vse, kar je v naših močeh, da bomo zagotovili, da tudi drugi deležniki in akteri priznajo pomen in nujnost doseganja napredka na tem področju. Ima da, da objehete fesi Girija Nibler. Zdaj bom odgovoril gospe Nibler o uporabi informacij javnega sektorja. Svet je pod danskim predsedstvom tukaj naredil veliko napredka. Predpogoji so zdaj uh, vzpostavljeni, so izpolnjeni in lahko dosežemo dogovor. Ko gre za evropsko strategijo za varnost v kibernetskem prostoru. Eh, sporočilo še ni bilo objavljeno. To pričakujemo za september. Imeli bomo še izmenjavo mnen eh, z ministri za promet in pa za telekomunikacije septembra. Seveda gre tukaj deloma tudi za kibernetski kriminal. Tudi to je treba upoštevati, ko gre za računalništvo v oblaku. To ste izpostavili in tukaj smo pripravljeni pregledati vsak predlog, ki ga bo predstavil Evropski parlament v zvezi s to temo. Gospod Prodi. Vi ste podali nekaj pripom, s katerimi se strinjam. Delovati moramo hitro, da bomo zagotovili primerno financiranje. Sam sem prej že uh, ukrepal za to, uh, da se je vzpostavil program GMIS. Zdaj pričakujemo rezultat uh, pogajanj o proračunu vsak zakonodajni predlog, ki ga bo komisija predstavila, bomo nemudoma pregledali. Gospod Odi. Pripravljeni smo na delni splošni pristop glede vseevropskega omrežja decembra bomo to imeli. Zelo se zavedamo pomena te zadeve in trdo bomo delali na tem področju, da dosežemo ta splošni pristop. Evropski državljani morajo imeti enake možnosti, ne glede na to, kje živijo. spodbujati moramo vse projekte in predloge, ki krepijo to pravico evropskih državljanov. Vključiti je seveda treba tudi zasebni sektor. To je seveda horizontalna zadeva. Gre za čez Evropska omrežja na področju komunikacij prometa, eh, satelitske navigacije in pa spremljanja na vseh teh področjih moramo upoštevati gospodarsko, socialno in teritorijalno kohezijo v Evropski uniji. Vsako predsedstvo bi moralo tukaj dati svoj prispevek, da se zagotovi ta kohezija. To je vloga vsakega predsedstva. Uh, najlepša hvala za pozornost. Hvala, zahvaljujemo se ministru za njegovo prisotnost in pa za pripravljenost, s katero je odgovoril na vsa naša vprašanja. Hvala tudi za prizadevanja in pa eh, zavezanost predsedstva. 16. in 17. julija predsedstvo organizira srečanje na Cipru o evropskem prometnem omrežju. Upam, da bo naš odbor tudi lahko prisoten na tem srečanju. Ministru se zahvaljujemo. Eh, hvala, gospod minister.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 Dobro, sedaj pa drugi del našega zasedanja. Sedaj v naši sredi pozdravljamo gospoda Neoklisa Silikiotisa, gospoda ministra za trgovino, industrijo in turizem. Tudi on tukaj zastopa ciprsko predsedstvo. Pozdravljeni. Veselimo se že vaše predstavitve. Izvolite.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 v skladu z dobro znano prakso. Obvestil vas bom ali povedal vam bom več o prednostnih nalogah novega predsedstva sveta. Ampak poleg tega sem tukaj tudi zato, da izkažem svoje spoštovanje do Evropskega parlamenta in da vam priznam, velike zasluge pri tem, eh, da je Evropski parlament pomemben del mm, evropskih institucij, vi ste najbližje državljanom in prizadevate se za to, da bi dosegli rezultate za nje. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe ima parlament več pristojnosti. Pripravljeni smo z vami sodelovati v času našega predsedovanja prizadevali si bomo doseči napredek na številnih dosjejih, ki jih bomo obravnavali v drugem delu leta 2012, še posebej na področju industrije, podjetništva in energije. V svoji predstavitvi bom povzel naše osnovne politične pristope in teme, ki jih bomo obravnavali v naslednjih mesecih. Vse skupaj je seveda v okviru trija predsedstev. Zahvaljujem se tako Poljakom kot tudi Dancem. Mislim, da smo odlično sodelovali. Mislim pa tudi, da so bili uspešni. Kar zadeva MSP -e in podjetništvo. Mislim, da je zelo dobro, da se je Evropa odločila posebnost nameniti razvoju razvoj pa seveda pomeni spodbujanje politik za nadaljni razvoj MSP-jev in podjetništva. To bo tisti glavni projekt, glavna politika našega predsedstva na področju konkurence. Gospodarske krize ne bomo premagali samo z ukrepi varčevanja. Potrebujemo tudi ukrepe za to, da bi podpirali mala in srednja podjetja. Ona so hrbtenica evropskega gospodarstva. MSP-ji ustvarjajo največ delovnih mest, prispevajo pa tudi k socialni koheziji. Ciprsko predsedstvo bo nadaljevalo delo tam, kjer je končal svet 30. maja, ko so govorili o konkurenciji. Nadaljevali bomo delo na programu za konkurenčnost MSP-jev od 2011 eh, do 2020. Čim bolj si bomo poskušali prizadevati upoštevati Evropski parlament. Trenutno želimo poskrbeti, da bodo vse institucije EU poslale močne signale, da moramo takoj začeti podpirati podjetništvo, še posebej mala in srednja podjetja. Mala in srednja podjetja so prav gotovo zelo prizadeta zaradi gospodarske krize. Obzorili bomo tudi na pomen podjetništva med mladimi, spodbojali bomo tudi kulturno podjetništvo med mladimi, okrepiti želimo stopnjo podjetništva med različnimi skupinami prebivalcev. Zagotoviti želimo tudi drugo možnost za poštene poslovneže, ki so se žal morali srečati z bankrotom. V trenutnih gospodarskih okoliščinah Evropa dejansko potrebuje novo generacijo podjetnikov, ki bodo razvijali nove izdelke in storitve. O podjetništvu bomo poglobljeno govorili na neformalnem svetu za konkurenco, ki bo 18. in 19. julija. Usporedno s tem bomo poudarjali tudi pomen spremljanja izvajanja akta o malih podjetjih. Spremljanje bo spremljala eh, komisija oziroma spremljanje bo izvajala komisija. Pripravili pa bomo tudi poročilo o tem. Štiri leta je že od sprejetja akta o malih podjetjih ta akt je namenjen predvsem MSP-jem, preverili bomo doseženi napredek in preučili, kaj je treba še storiti. Namen ciprskega predsedstva je, da bi sprejeli sklepe na svetu za podjetništvo in konkurenco, ki bo 10. decembra letos. Sedaj pa industrijska politika ciprsko predsedstvo meni, da je to ključnega pomena za gospodarski razvoj in uspešnost v Evropi. Da bi izboljšali konkurenčnost v Evropi, se moramo zelo potruditi, ampak tako bomo zmanjšali stroške in spodbojali tudi inovacije. To pa seveda pomeni več delovnih mest in več produktivnosti na vseh ravneh. Ta sektor predstavlja več kot 50 odstotkov delovnih mest v zasebnem sektorju, 75 odstotkov izvoza in 80 odstotkov naložb v raziskave in razvoj v Evropski uniji. V tem kontekstu podpiramo novo industrijsko politiko, ki je ena od ključnih sedmih pobud strategije Evropa 2020. V času našega predsedovanja bomo preverili in preučili sporočilo komisije na tem področju. To bo poročilo o napredku. V trenutnem gospodarskem ozračju menimo, da bi bilo dobro, če določimo prednostne naloge, to so področja, ki jih moramo še posebej podpreti na centralni ravni, bomo preučili pobude o surovinah, avtomobilsko industrijo, tehnologijo eh, splošnega namena in tudi ladjedelništvo. Kar zadeva energijo, omenil sem že naše prednostne naloge na področju industrije, sedaj pa bom nekaj povedal o energiji. Varna, trajnostna, in finančno dostopna energija, ki bo prispevala k višji stopni konkurenčnosti in trajnostnemu razvoju, je za Evropo prednostna naloga. Ukrepi na ravni Evropske unije so zelo koristni in ciprsko predsedstvo se bo zavezalo k temu, da bi mm, dosegli še več napredka na tem področju. Modernizacija in razvoj evropske energetske infrastrukture ter čezmejno povezovanje omrežji je še posebej pomembno, kajti zagotoviti želimo gladko delojoč notranji trg na področju energije. Države članice bodo morale pokazati določeno mero solidarnosti, zagotoviti pa moramo tudi varno oskrbo z energijo spodbujamo energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Predlog za uredbo o evropski, eh, vseevropskem prometnem omrežju je zelo pomemben za ciprsko predsedstvo. Upam, da bomo prvo obravnavo izpeljali do konca leta. To bo mogoče le, če se bomo držali zelo strogih rokov. Zelo dobro bi bilo, če bi odbor ITRE lahko predlagane predloge sprememb to končal čim prej, zato da jih bo svet lahko začel čim prej preučevati. Če želimo izpolniti roke in ne zaiti v zamude, moramo trdo delati vsi. Ne želimo si, da bi zamujali pri večletnem finančnem okviru ali instrumentu Connecting Europe. Naša naloga je, da pripravimo pravila in regulativni okvir za razvoj energetske infrastrukture. Poskrbeti pa moramo tudi, da izpolnimo cilje kot so 20-odstotno zmanjšanje izpustov CO2, 20-odstotno povečanje uporabe obnovljivih virov energije in tudi povečanje energetske učinkovitosti za 20 odstotkov. Evropska unija želi ohraniti eh, notranjo proizvodnjo nafte in zemljskega plina razlogi za to so jasni. Gre za varnost oskrbe z energijo, pa tudi za delovna mesta in podjetniške priložnosti. Prav tako ni mogoče odstraniti vseh tvegan, kajti tukaj govorimo o človeških dejavnostih. Tukaj imam predvsem v mislih dejavnosti na morju. Varnost na delovnem mestu je še posebej pomembna v tem kontekstu. Poudarjam pa tudi, da moramo zaščititi državljane in okolje. Ciprsko predsedstvo med prednostne naloge vključuje predlagano uredbo o varnosti pri izkoriščanju nafte in plina na morju. Sodelovanje bomo s svetom in parlamentom mm, in komisijo seveda na tej temi. Upam, da bodo pogajanja k malo uspešno zaključena kar zadeva varno skrbo z energijo. Ministrski svet bo 9. novembra na Cipru o tem govoril. Sodelovala bo tudi komisija in nekatere države jugovzhodnega sredozemlja. Sredozemlje je zaprto morje, zato ni dovolj, da se omejimo samo na Evropsko unijo. Mislim, da moramo sodelovati z vsemi sosedami okrog sredozemlja. Več raziskovalnih projektov poteka na morju, ki jih moramo uskladiti. Sodelovati moramo z svojimi sosedami. Želimo pa si, da bi pripravili skupno deklaracijo, ki bi veljala za vse države, zato da bi omejili tveganja, zmanjšali število nesreč in zaščitili okolje, kjerkoli je to mogoče. Kajti šele tako bodo lahko dejavnosti na morju v zvezi z nafto in plinom uspešno zaživele. Sedaj pa kar zadeva obnovljive vire energije in sporočila na to temo strani komisije. Sklepe sveta smo dobili decembra. Naše mnenje je, da bi bilo treba spregovoriti o povečanju stopnje obnovljivih virov, zato pa potrebujemo spremembo infrastrukture in zaključitev notranjega trga z energijo. Kaj želimo doseči? Izvajati želimo smernice, ki jih je objavila komisija v zvezi z energetskim načrtom za leto 2050. Brez tega okvira se bo razvoj obnovljivih virov energije upočasnil. Tega se zavedamo. Zato si želimo da bi nove politike začeli pripravljati tako, da bi upoštevali rok 2030. Poslali smo povabila tudi evropskim poslancem za neformalna posvetovanja, ki bodo 17. septembra na Cipru. To bodo razprave, ki se bodo posvečale obnovljivim virom energije. V času svojega predsedovanja želimo s parlamentom doseči tudi sporazum v zvezi s predlogom uredbe o označevanju izdelkov z oznako Energy Star. To je predvsem v zvezi s pisarniško opremo in energetsko učinkovitostjo. Ta program Energy Star je razvit v sodelovanju z ZDA in naše mnenje je, da bomo tako lahko lažje dosegli 20 odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020. Obstoječi sporozum je potekal in sedaj je treba sprejeti novega. Hvala. Hvala lepa. Deset vas je na seznamu. Zato boste najprej dobili besedo. Grazie, ministro. Končan. E hvala lepa, gospod minister. Hvala, da ste z nami in hvala, da ste podali to predstavitev. Vaše besede v zvezi z industrijo, podjetništvom in energijo so bile zelo lepo izpeljane. Ampak najprej ste se posvečali konkurenčnosti. Prav imate. To je ključnega pomena. Ne smemo eh, biti neuspešni, kajti svet se razvija, Evropa pa zaostaja. Nismo dovolj konkurenčni in zato ne moremo dovolj uspešno nastopati niti v Evropi, niti na globalni ravni. Poudariti moramo pomen znanja, internacionalizacije in globalizacije. Ko govorim o MSP-jih, je jasno, da morajo MSP-ji mm, sodelovati med seboj. Strinjam se z vašim pristopom, da bi se tem vprašanjem še posebej posvetili. Ko ste govorili o energiji, niste omenili jedrske energije. Zanima me, ali menite, da je to obnovljiv vir energije ali nevaren vir energije. Z nekaterih vidikov na področju energije mislim, da moramo upoštevati, vsaj kar zadeva gospodarstvo, moramo upoštevati, da je ključnega pomena, da bo energija konkurenčna in da jo do neke mere tudi posodobimo. Še dveh področji niste omenili, to so sredstva in časovnice. Sredstva torej. Tukaj imamo v mislih različne sklade, mislim, da še nismo storili dovolj, da bi privabili zasebni kapital in vzpostavili nove načine financiranja. Zaenkrat, gospod minister, je v redu, da imamo ta okvir 2014-2020, potem pa do 2030 in tako naprej. Ampak hkrati moramo sprejeti tudi pobude takoj, kajti rezultate moramo doseči čim prej. Tudi to moramo slišati. O kratkoročni politiki niste povedali nič. O politiki jutri, torej, kako bomo rešili socialne probleme, ki jih imamo. Gospa Van Brent. Eh, Hvala lepa. Srečala sem se že z vami, gospod minister, v vaši čudoviti državi. In eden od sklepov je bil, da ima ciprsko predsedstvo v rokah vse karte, da bi lahko bilo dobro predsedstvo. Tudi sama prihajam iz majhne države in povedati moram, da ste tudi vi majhna država in včasih ne pridete toliko do besede oziroma nimate toliko uloženih interesov. Na svetu vas čakajo pomembna vprašanja. To ste že sami omenili, gre za industrijo in eh, MSP. To vključuje večletni finančni okvir. Vi in vaši kolegi želite doseči dogovor v zvezi s tem v svetu. Želimo vam veliko uspeha, tudi sami se strinjamo s tem. Uh, Ambiciozen finančni okvir potrebujemo, če želimo, da ne bomo samo varčevali, ampak tudi vlagali v Evropski uniji. In še moje glavno vprašanje, to je povezano z energijo in obnovljivimi viri energije v kontekstu načrta 2050. Moja skupina in tudi nekatere druge skupine se s tem strinjajo. Namreč, doseči moramo sporazum, kompromis, zato, da bi imeli obvezujoče cilje za obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost in znižanje izpustov v Evropski uniji. Številke 20, 20, 20 poznate, morda bi pa morali razmisliti o številkah 20, 30 in 40. Če želimo doseči cilje do leta 2050, potem moramo dejansko začeti o tem razmišljati nič ne želim reči o jedrski energiji, ampak gospod Kalfin je o tem spregovoril. Na Cipru smo govorili z poslanci in nekdo je rekel, da Evropski parlament ni podal odziva na to, da Turčija gradi novo jedrsko elektrarno. Kakor veste, so jedrske elektrarne tako varne, da jih vedno zgradijo ob meji z drugo državo. Zato, da si lahko a, grožnja za svojo sosedo oziroma da lahko s tem groziš svoji sosedi, ne glede na to, ali si prijatelj z njo ali sovražnik. Kakorkoli že, gospod minister, želim vam obilo uspeha. Hvala, gospod Rode. Rode, please. Gospod Rode. Mange tak for det, og tak fordi de er kommet her i dag, og tak for også... Øh... Hvala lepa, hvala da ste danes z nami in hvala za številne dobre namere. Mislim, da ste optimistični, veliko ciljev ste si zastavili in svet parlament In komisija te cilje že dolgo poskušajo doseči. Vsakič, ko z nami sedi minister, se mi zdi, da je treba odgovoriti na vprašanje, kako, kako boste vse to dosegli. Veliko dobrih političnih namenov imamo, dobro, dobre, imamo tudi pogoje za doseganje teh ciljev, ampak manjka mi odgovor na to, kako bomo te cilje dosegli, te cilje, ki smo si jih zastavili. Imam samo en predlog, kako bi lahko te lepe cilje izpolnili. Namreč, predsedstvo bi lahko mm, namesto tega, da naredi takšno napako kot eh, druga predsedstva, ki eh, vedno pripravljajo neke sezname željan, da bi se vi namesto tega posvetili izvajanju. Izvajanje, izvajanje, izvajanje. Torej, to, kar je že realnost, to bi morali izvajati. Direktive, uredbe in vse to, kar imamo, bi bilo treba začeti izvajati. Zelo veliko direktiv imamo na področju notranjega trga, ki se v državah članicah ne izvaja. In če bi si predsedstvo dejansko uh, drznilo posvetiti se izvajanju, potem bi lahko dejansko prišli daleč pri zaključitvi notranjega trga. Hvala. Grazie, kolega Rode, per il suo intervento. La parola, collega. Hvala, gospod Zavela. Gospod Zavela. Hvala lepa. Pozdravljeni. Želim vam obilo uspeha v času vašega predsedovanja. kolegice in kolegi, v zadnjih nekaj letih smo na jugovzhodu sredozemlja priča odkritjem nahajališč zemljskega plina. O tem govorim v zvezi z varnostjo oskrbe z energijo v Evropski uniji. Ta nahajališča so bila potrjena. Izrael si prizadeva postati neodvisen na področju oskrbe z energijo in tudi Cipr dosega napredek na tem področju. Mislim, da ste vi ena redkih držav članic, ki lahko postane energetsko neodvisna. Cipr ima dobre odnose z arabskim svetom, oziroma svetom, tako kot Izrael. Imeli naj bi tudi konferenco z državami iz eh, jugovzhodnega sredozemlja, to je zelo pomembno, mislim, da bi to lahko odločilno prispevalo mm, k rešitvi odprtih vprašanj po arabski pomladi, mm, so tam sedaj nove vlade in morda se lahko z njimi bolj razumno pogovarjamo. Moje vprašanje je naslednje. V tem kontekstu sodelovanja z arabskim svetom in v zvezi z vprašanji oskrbe z energijo, me zanima, ali. si boste prizadevali oblikovati ustrezen okvir, kajti enako stanje je tudi na Arktiki. Lahko prevzamete vodilno logo na jugu, ampak morda bi lahko vi postali vzor za druge dele sveta. Glede na to, kako je moč urediti izkoriščanje nafte in plina na morju. Hvala. Grazie. Hvala gospod Hasi Đorđu. Carlos <clears throat> Orizo Gelo, Doni Burgundijski prijeg iz Mogradijas. Hvala lijepa. Rad bi pozdravio gospoda ministra. Sem ciperski poslanec v Evropskem parlamentu, veliko predstavitev sem že slišal. In v tej zgodnji fazi mislim, da moji sodržavljani kažejo, da so sposobni dobrega predsedovanja. Smo majhna država in morda nimamo toliko nacionalnih interesov, ki jih je potrebno upoštevati. Naj spostavim to, kar je dal gospod minister, glede tega, da se Evropska unija končno osredotoča ne samo na varčevanje, temveč tudi na razvoj. Čeprav žal to še ni zaenkrat dovolj odločno in je veliko potrebno še postoriti. Imam pa vprašanje povezano s tem. Veliko je bilo govora o MSP-jih. Imamo tudi predlog 2,5 milijarde evrov za podporo MSP-jem. MSP-ji, mislim, da predstavljajo velik delež podjetij v Evropski uniji. Tako da mislim, da s to po tretjo milijardo ne bomo dosegli prav veliko. Ali vaše predsedstvo meni, da bi lahko povečali ta sredstva? Grazie, kolega Weber. Gospod Weber. Oui, je me réjouis euh, de monsieur le Hvala lepa. Gospod minister, zelo Zadovoljen sem, ko sem slišal, kar ste dejali, da je potrebno spodbujati podjetniški duh in da so podjetniki tisti, ki potrebujejo spodbude in da tudi moramo iskati nove generacije direktorjev podjetij. Vse, kar ste dejali glede podpori MSPM, je ključnega pomena. Govorili ste o aktu za mala podjetja. Da, to smo sprejeli pred štirimi leti in pravzaprav je praktično izvajanje te zakonodaje zelo, zelo slabo. Radi bi napredovali pri tej temi. Sedaj pa dve vprašanji. Glede tega akta bi rad dejal sledeče. To pravzaprav pomeni, da je del javnih naročil in javna naročila predstavljajo velik delež naročil v Evropi, bi moral biti MSP-jem. Vendar pa MSP-ji nimajo zgolj težav z zagonom svojih podjetij, imajo tudi specifične težave. Najprej gre za financiranje. Banke oklevajo pri dajanju posojil podjetjem na splošno. MSP, še prav posebno, pa imajo velike težave, ker banke menijo, da so še bolj tvegana. Zato mislim, da moramo vzpostaviti specifičen sistem za financiranje MSP-ev. Druga težava, s katero se soočamo, je, da se morajo soprstaviti veliko krat nelojalni konkurenci, ker za ponarejanje, za krajo intelektualne lastnine, industrijske lastnine, pa tudi za druge oblike nelojalne konkurence. Ta mala in srednja velika podjetja nimajo sredstev, tako kot velika podjetja, za to, da bi kar najbolje izkoristili vse postopke, ki so na voljo, naprimer, znotraj svetovne trgovinske organizacije. Druga večja podjetja se lahko pritožijo regulativnim organom STO, mala podjetja pa nimajo dovolj sredstev za to. Torej, moje vprašanje je sledeče, kaj boste storili, da boste pomagali MSP-jem, da bi jim zagotovili dostop do vseh oblik obrambe proti dumpingu, ki se izvaja na trgu. Hvala, gospa Mazej Kukovič. Predsednica, eh, spoštovani gospod minister Silikoitis, upam, da sem prav prečitala priimek. Zahvaljujem se vam za vašo predstavitev in eh, vas želim tudi hkrati opogumiti, da kot majhna država res lahko dobro izvedete predsedovanje, kajti imam tudi lastno izkušnjo, ko je Slovenija predsedovala Sveto Evropske unije. E, sicer pa bi pri vaših ambicioznih vsebinah, ki so gotovo prave, pogrešala tudi kakšen bolj konkreten in merljiv rezultat. Merljiv, ki bi ga lažje razumele vse evropejke in evropejci. In ker ste minister za turizem, eh, bi želela slišati kaj več, kaj menite o rasti, kajti turizem je idealen tudi za gospodarsko rast v Evropi. Veliko držav, med njimi tudi vaša, ima zelo dobro oporo v razvoju turizma. Kaj boste storili za povečano rast turizma, In ali povezujete strategijo razvoja turizma tudi z zdravjem, z zdravjem evropejk in evropejcev? Pa še, ali ocenjujete oziroma predvidevate akcije, ki so potrebne za primer čezmejnih zdravstvenih nevarnosti, ki lahko v prvi fazi izjemno, izjemno zmanjšajo sam turizem? Hvala. Grazie, la kolega Jordan. Hvala, zdaj pa kolegica Jordan, izvolite. Hvala lepa, minister, eh, hvala za predstavitev. Eh, imam nekaj kratkih vprašanj. Prvo je glede energetske učinkovitosti. Eh, dejali ste, da si prizadevate za 20-procentno izboljšanje. Glede na to, da je bil sprejet eh, dogovor o 17-procentnem izboljšanju eh, učinkovite rabe energije v novi direktivi, me zanima, ali konkretno predvidevate kakšne nove ukrepe. Druga stvar, Podarili ste, kako pomembno je za vas zmanjšanje emisij eh, v energetskem sektorju in varna odskrba z energijo. In strinjam se z vami, da je izredno pomembno, da zagotovimo stabilnost eh, investitorjem. Zato je pomembno, da Evropski parlament in svet sprejmeta stališče o dokumentu Energy Roadmap 2050. Eh, dejali ste, da je treba nove politike oblikovati glede na rok 2030. Konkretno me zanima, kaj to pomeni za vas. Ali se, si boste zauzemali, za, se boste zauzemali za določitev novih ciljev, kateri cilji naj bi bili to ali naj bi bili pravno zavezujoči. In pri tem me zanima še vaše osebno mnenje. Um, V Energy Roadmapu je predpostavljeno, da bomo imeli mednarodno ukrepanje na področju podnebnih sprememb. Kako ukrepati ob tej veliki neznanki, kajti ne vemo, kaj se bo v mednarodnih pogajanjih zgodilo. Evropa je namreč še vedno globoko v krizi, kitajsko gospodarstvo je v dobrem stanju in verjetno si v tem trenutku težje pristopimo, eh, težje eh, dovolimo kakšne samostojne akcije. In še zadnje vprašanje, Kratkoročni cilj je, da do leta 2014 eh, vzpostavimo resnično delujoč eh, notranji energetski trg. Eh, vemo, da je pri tem ključna vloga agencije ACER, ki pa nas opozarja, da ima proračunske težave. Zanima me, ali boste v svetu zagovarjali, da ACER dejansko izpolni svoj cilj. Io credo che i colleghi si renderanno conto che se fanno dieci domande è difficile avere dieci risposte, anche perché... Uh, colleghi Bodorazumeli, da, uh, ste, da so postavili uh, deset dokaj težkih vprašanj, ki bodo zahtevala tudi težavne odgovore oziroma odgovore, uh, ki bodo rabili več časa. Zdaj pa Koreja de Campos. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospodu ministru, zato da je prišel k nam. Prav tako pozdravljam moto ciprskega predsedstva. Pozdravljam pa tudi prednostne naloge predsedstva, zato da bi hitro izvali zakonodajo o čezevropskih energetskih omrežjih. Sem poročevalec parlamenta na to temo. Mislim, da je to za nas zelo pomembno in zanašamo se na predsedstvo, da bi to hitro sprejeli. Zavedamo se, da gre tukaj za nekatere specifike in o tem je bilo govora tudi na zadnjem vrhu. Želujemo dejstvo, da je bilo potrebno preložiti sprejetje v našem odboru izjutri na 18. september. To nameravamo kajti veliko je potrebno še postoriti. Naj vas spomnim, da se strinjamo z vašim programom, kar se konference za področje vzhodnega sredozemlja tiče. Poznamo tudi razmere glede iskanja plina. In prav tako se je potrebno potem dotakniti še problema socialnega dumpinga. Tudi s tem se je potrebno soočiti. In na koncu bi rad sprejel vaše povabilo na neformalni ministerski vrh, ko pogovora o različnih oblikah energije. Hvala lepa. Una domanda, per favor, okay. Hvala, na vrsti Andres Barija. Uh, eh, prosim, samo za eno vprašanje. Hvala lepa. A. Eh, eh, osredotočila se bom predvsem na turizem. V programu COSME je turizem eden glavnih ciljev eh, konvergenčnosti. Kakšna bo pobuda in kakšen bo zagon, ki ga bo ciprsko predsedstvo dalo temu področju? Osredotočili se boste, nanj ste rekli, Kako boste zagotovili, da bo turizem tudi prispeval v konkurenčnosti? Hvala. Grazie. Menin. Hvala. Gospod Menin. Merci, madame la présidente. Je vais aller très vite. Je ne pose... Hvala lepa, gospa predsednica. Ne bom zastavil vprašanja. Povedal bom samo, česa bi si mi želeli kot politična skupina v tem parlamentu. Torej, podjetništvo, energetska politika, MSP in tako dalje, vse to je zelo pomembno. Manjka pa nečesa. In sicer to, da bi se držali interesov državljanov, da bi spremljali odločitve v njihov prid. Pomembno je, da so MSP-ji pod velikim administrativnim pritiskom. Torej, dokler ne bomo razvili novih odnosov, kar se MSP-jo tiče, novih načinov sodelovanja, novih pravil tudi za sodelovanje z bankami, ki ne zagotavljajo posojil za MSP, tako dolgo se ta podjetja ne bodo mogla razvijati in bodo trpela, dokler ne bodo imela možnosti prodaje svojih proizvodov. Seveda pa bo potrebno okrepiti kupno moč prebivalstva če bomo brenili za misel, da mora samo odločati trg, potem ne bomo razvili evropske industrije in tudi ne bo ustrezal pol milijarde evropskim državljanom. Potrebno se je lotiti bolj etičnega pristopa, kar se energije tiče. Pri distribuciji energije se veliko energije izgubi. Istočasno pa se v Evropi prodaja več energije, kot se je proizvede. Iz tega je enostavno potegniti zaključke. Potrebno se je tega vprašanja tudi resno lotiti. Hvala lepa. Kolegica Toja bo zaključila z razpravo, upam, da zelo na hitro. Hvala lepa. Hvala lepa. Pozdravljam gospoda ministra, tudi v imenu svoje kolegice, ki mislim, da ne bom imela več časa na razpolago. Razvilo se je zelo dobro sodelovanje s kolegi iz Cipra in eh, moram to resnično izpostaviti. To, kar je dejala kolegica Jordan, seveda zelo veliko upov polagamo v ACER, sedaj pa sprašujem, kakšno podporo bo minister zagotovil. To je vse zelo pomembno. Potem pa je seveda tudi na turističnem področju potrebno zagotoviti več finančne podpore. Hvala lepa. Ura, prosim, eh, Kolegi, najbrž bi morala biti strožja, eh, kaj ti časa nam je zmanjkalo, ampak bo, eh, bom ministra prosila, da na kratko odgovori. Nemogoče je, da bi odgovoril čisto na vsa vprašanja. In upam, da bodo kolegi to razumeli. Gospod minister, eh, vas lahko prosim, da v petih minutah skoncentrirate svoj odgovor na nekatera vprašanja. Eh, žal mi je, da eh, je bila razprava tako dolga in da ne morete odgovoriti na vse. Hvala. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα προσπαθήσω έτσι πολύ σύντομα. Hvala lepa, gospa predsednica. Skušal bom biti kratek. Začel bom pri vprašanju jedrske energije. Seveda je jasno, da nesreče, ki so povezane z jedrsko energijo, gredo prek meja, niso omejene na eno državo. Zato je potrebno sodelovanje, ne samo na tem področju v Evropi. Podpiramo tako imenovane stresne teste. 140 jedrskih elektran je bilo testiranih, komisija to izvaja in videli bomo, kakšne varnostne standarde bomo lahko še razvili. Seveda je pomembno tudi, katere alternativne vire energije lahko izkoriščamo. Sedaj seveda smo našli tudi zelo veliko plina in morda bi tudi na tem področju lahko kaj postorili. Potem pa, kar se tiče konkurenčnosti, konkurenčnosti podjetij. Da, potrebno se je osredotočiti na to, da bi podpirali predvsem MSP-je. Veliko poslancev je govorilo o tem. Program Kozme. je tudi element večletnega finančnega okvira, kot je to dejala gospa Van Bremt. Potrebno je uporabljati argumente za to, da bi v tej razpravi pokazali, kako je kar najbolje mogoče podpreti MSP-je. Strinjam se s pripombami, kar se tiče administrativnih bremen. Zelo pomembna so tudi javna naročila. Potrebno je zmanjšati administrativna bremena, potrebno je MSP-om omogočiti lažji dostop do javnih naročil. Vsi vemo, da so MSP-ji heptenica našega gospodarstva. Zato moramo pripraviti konkretne programe za podporo MSP-em. Prav tako pa moramo poenostaviti naše postopke, da bo ta dostop lažji. Nekdo je, menil, je govoril tudi o nelojalni konkurenci. Seveda je tako, da pogosto pri trgovinskih sporazumih prihaja do tega. Na odboru Inte bom tudi govoril o prednostnih nalogah predsedstva in gotovo bo govora tudi o tem vprašanju. Seveda potrebno je zagotoviti, da bodo trgovinski sporazumi sklenjeni sklenjeni na tak način, da bo to uprito vseh udeležencev na trgu. Kako ambiciozni smo glede naših programov? Nekdo je spraševal o praktični realizaciji teh programov, kaj dejansko bomo postorili. Po mojem mnenju je najpomembnejše, da bi vsi sodelovali. Tako, da bi prvič kar najhitreje začeli izvajati vse direktive, ki jih že imamo. Naprimer, direktiva o energetski infrastrukturi je zelo pomembna. Ne samo zato, da bomo zagotovili večjo energetsko neodvisnost Evrope, temveč tudi zato, da bomo sposobni konkretno delovati. In to bo spet pripomoglo k rasti našega gospodarstva. Prav tako je potrebno vzpostaviti boljše mehanizme realizacije vseh odločitev, ki jih sprejemamo. mislim, da je gospod Weber govoril tudi o javnih naročilih, o tem sem že govoril, o tem torej ne bom več govoril. Naslednje vprašanje. Cili. Da, seveda, zadajamo si cilje, naprimer na ravni 2050, tako da je to pomembno, vendar pa moramo imeti tudi cilje na poti do 2050, do leta 2030, naprimer. Drugič, razumem tudi težave v veliko državah članicah, govorim o finančnih, ekonomskih težavah, zato moramo biti prožni pri uresničevanju teh ciljev. Ne moramo pa si kar tako zadajati ciljev in potem jih skušati uresničiti, ko govorimo naprimer o več obnovljivih virih energije, ko govorimo o zniževanju emisij, ko govorimo o toplogrednih plinih in tako dalje. Sveda, to so konkretni cilji, vendar pa potrebno je najti tudi pot do njih. In potem še dve vprašanje. Najprej to, kaj se dogaja na vzhodnem, vzhodnem sredozemlju. Na Cipru smo zelo blizu tem dogodkom in potrebno je podpirati energetsko neodvisnost Evrope. Tudi tako, da izkoriščamo nove vire energije, tudi te, ki smo jih odkrili v shodnem sredozemlju. To nam bo omogočilo boljši dostop do energije. Seveda pa je potrebno sodelovati z državami iz regije. In Cipr kot eh, članica Evropske unije mora poskušati zagotoviti to, da bomo zagotoviti valnost oskrbe z energijo za celotno EU, ne samo za Cipr. Gospa Cavelas je dobro dejala, da imamo zelo dobre odnose tako z arabskim svetom, kot tudi z Izraelom. Istočasno pa je pomembno, da bi z našimi sosedi, ne samo v tej regiji, temveč v celotnem sredozemlju, iskali možnosti sodelovanja za to, da bi zagotovili tudi varnost, vrtišč. Sredozemlje je zaprto morje in zato moramo sodelovati eh, z vsemi eh, državami v regiji za to, da bi dosegli dogovor tudi glede varovanja okolja. Potem pa še, kar se turizma tiče. Naj povem, da je Evropa že privlačna turistična destinacija, da pa moramo postati še bolj privlačni. Imamo te možnosti. Imamo ustrezno infrastrukturo, ustrezne službe, tradicijo, zgodovino. Enostavno je potrebno delovati enotno. Seveda bo potrebno tudi sodelovanje z Evropsko komisijo in tudi z vašim odborom za to, da bi naprimer olajšali tudi vizumske postopke. Veliko je trgov, katerih državljani bi morali lažje imeti možnost lažje prihajati v Evropo, kar se turizma tiče. Možno je razvijati tematski turizem, turizem visoke kakovosti. Zelo veliko potencijala je. S tem v zvezi je potrebno razmisliti tudi o zdravstvenih vprašanjih, o katerih je nekdo govoril, gospa Jordan. je govorila tudi o skupnem trgu energije. Da, seveda je potrebno to vzpostaviti, kajti še vedno obstajajo države v Evropski uniji, ki so izolirane, niso povezane z evropskimi energetskimi omrežji. Do leta 2014 bi morali ta cilj skupnega trga uresničiti, tako da takih izoliranih držav od leta 2015 ne bi bilo več. Potem pa gospod Toja, energetska regulativa gre za neodvisne organe, ki jih potrebujemo na trgu energije. Ne gre za to, da bi imeli državne mehanizme, imeti moramo neodvisne mehanizme. Gotovo bo potrebno uveljaviti določena pravila, ki bodo omogočile, da bomo bolje upravljali naše delo na področju energije, čeprav posebno, kar se tiče priprave direktiv Unije. To pa je seveda naš skupni cilj. Hvala lepa za vsa vprašanja, številna vprašanja. Gospa Van Bremt je govorila tudi o tem, da je Cipr lahko dober posrednik za to, ker smo majhna država pri vseh teh temah. Tudi sam to potrjujem. Hvala lepa. Hvala. Gospod minister, do naslednjič. Najlepša hvala obima ministroma, ker sta bila z nami. Thank you. Yeah. bene, cominciamo subito anche perché abbiamo... Bomo kar nadaljevali, ker nimamo več veliko časa, 10 minut že zaostajamo. Tako da sedaj prehajamo na naslednjo točko. Tisti, ki ne želite ostati v dvorani, prosim, hitro odidite iz nje. Torej, hvala lepa za to, da ste danes z nami. Lord Mok in uh, Albert Potočnik, prvi je predsednik odbora regulatorjev, drugi pa je direktor agencije ACER. Šlo bo za predstavitev osnutka delovnega programa agencije za leto 2013. Vsi, ki želite sodelovati, imeli bomo tudi predstavitev v hotelu Renesans, torej nedaleč od tukaj. Torej, Govorili bomo o vincu in zacer. Ker pa že zamujamo, bomo kar začeli. To smo organizirali na tak način, da bo najprej dobil besedo kar Lord Mok. Hvala lepa, da ste z nami. Prosim. Um, uh, hvala lepa. Predsednica, gospod in gospodje, hvala lepa za priložnost, da lahko nagovorim vaš odbor delo vašega odbora je bilo veliko pomoč v preteklosti, upam, da se bo to nadrovalo. Vem, da mora biti kratek. Štiri točke bi rad eh, navedel, preden predam večino časa direktorju. Najprej, sodelovanje, raven sodelovanja je zelo, zelo dobro med nacionalnimi regulativnimi organi in še prav posebno z agencijo. To je ključnega pomena za prihodnost, za zadovoljivo ureditev tega trga u prihodnosti. Veliko veselje mi je, da eh, lahko sodelujemo v dveh organih regulatorjev Evrope in moram reči, da imamo čez 150 nacionalnih regulatorjev in veliko jih deluje v delovni skupini, ki pripravljajo novo zakonodajo. Prav tako pa precej pomoči namenjamo tudi praktičnim ukrepom. Mislim, da moramo ta prizadevanja videti tudi kot dopolnilna z delovnimi programi, ki jih imamo za agencijo in za odbor regulatorjev. Odbor regulatorjev se ukvarja z vidiki, ki jih agencija ne omenja. In eno od teh je tudi potrošniška politika in to ta odbor, vem, zelo zanima. Prihodnost agencije je pozitivna, vendar pa je ogrožena dr. Jordan, je govorila o vprašanju virov in direktor bo tudi jasno sporočil in navedel raven potreb, ki jih ima v naslednjih letih. Potrebno je storiti še več, kar se tiče zakonodaje. Trenutno smo v zakonodajnem postopku. In tudi nedavna sprememba glede energetskega svežnja so zelo pomembne. To je zelo resno vprašanje, tudi za vaš odbor seveda. In odbor je bil vedno eh, v zelo veliko pomoč. Direktor bo zato eh, predstavil program, delovni program, eh, ki predstavlja veliko izzivov, vendar pa seveda moramo zagotoviti tudi dovolj virov za to. Hvala lepa. Hvala lepa, Nortmok. Sedaj pa dobim besedo, ker kolega Potočnik. Se, um, ko so permiso, kontinuirano. Hvala lepa gospa predsednica, nadaljeval bom v angliščini. Da, delovni program je poln izzivov. To je delovni program, ki ustreza vedno pomembnejši vlogi energije, ki jo opredeljujejo naslednji svežni zakonodaji. To je bil del tretjega energetskega svežnja, sedaj pa imamo potem tudi še dodatne naloge, ki so bile dodaljene v uredbi REMIT. Prav tako pa imamo sedaj sveženo infrastrukturi, ki, o katerem se razpravlja v svetu in parlamentu in verjetno bomo dobili še dodatne naloge v agenciji. Agencija ima torej vedno pomembnejšo vlogo, vlogo, ki jo je Lord Mok že omenil, na to se bom še vrnil. Potrebujemo zato seveda zadostne vire in sredstva. Prednostne naloge za naslednje leto. Nekoliko bolj podrobno bom spregovoril o posameznih dejavnostih, ki jih načrtujemo za naslednje leto, vendar pa za začetek. Obstaja nekatera vprašanja, ki se nam zdijo ključnega pomena. Želimo in moj predlog je, da končamo z okvirnimi smernicami, ki jih pripravljamo, preden gremo na druga področja. Gre za niz smernic, ki se pripravljajo in ki so nekatere že bila sprejeta, to po mojem mnenju predstavlja potreben pravni okvir za sklenitev trga energije do leta 2014. Prav tako bomo morali, kot je navedeno v uredbi, ponuditi mnenje o kodah glede omrežja, ki jih razvijajo, glede na kriterije okvirnih smernic. Na to se bom vrnil še kasneje. Prav tako želimo razširiti naše dejavnosti nadzora. Letos smo začeli in smo objavili prvo poročilo o regionalnih pobudah. Več je potrebno še storiti za to, da bi zagotovili, da bo energetski trg dobro deloval. Prav tako pa bomo morali izvajati remit, seveda. In bomo morali delovati tudi pri izvajanju novih smernic za čez energetska omrežja in prav tako bomo izbirali projekte s skupnim interesom. Sedaj pa podrobnosti. Osnutek delovnega programa, ki sem ga pripravil 29. junija, to je sedaj na voljo na naši spletni strani, prav tako je to bilo poslano v parlamentu, tako da je na voljo. Naslednje leto predvidevamo devet. kot, omrežnih kot, ki bodo posredovane in za katere bomo pričakovali obrazložitveno mnenje. Tri tam taka mnenja smo dobili letos, do konca leta pa upam, da bomo imeli 12 omrežnih kot, ki bi naj potem bile sprejete po postopku komitologije. Naj začnem tudi s tem, da si ne želimo preiti na druga področja, ko bomo razvijali smernice, vendar pa skušali bomo ugotoviti tudi, kakšne so razmere na področju tarif glede električne energije. To je zelo pomembno za razvoj na področju električne energije. Seveda gre tudi za stroškovna vprašanja, za spodbude, ki jih je potrebno zagotoviti in ki jih je potrebno opredeliti. Prav tako pričakujemo načrt za razvoj na področju plina naslednje leto. Leto smo dobili to za električno energijo. To so pomembni dokumenti za to, da bi razširili evropsko mreže. Prav tako bomo pripravili predlog o kompenzacijskem skladu. Tukaj gre za sklad za distribucijska omrežja. Prav tako, kot sem že dejal, bomo poskušali storiti več na regionalni ravni. Odločili smo se tudi za sprejete smernic glede izjem. Morda pa bomo morali pripraviti tudi mnenja glede certifikacije in potem tudi sprejeti nekatere odločitve na tem področju glede izjem. Kar se tiče izvedbe REMITA, nadaljujemo z našimi smernicami glede opredelitve REMITA. To je zelo pomembno, zato da bomo dobro razumeli to zakonodajo, pa da, bo tudi, da bodo tudi udeleženci na trgu bolje poznali razmere. Prav tako pa bomo uporabili tudi IT urode, prav tako za oboje, za nadzor in za spremljanje celotnega področja. Potem nove smernice za TNE, to se je že začelo, čeprav se o uredbi še dogovarjamo, s komisijo sodelujemo vloga Acerja v tem oziru je na dveh ravneh. Ena je v postopku izbire projektov skupnega interesa, kjer ocenjujemo konsistentnost projektov tako individualnih kot tudi medregijskih, prav tako pa gre za metodološki del, ki daje mnenje glede CBA metodologije, in torej gre za analizo stroškovne učinkovitosti. To so glavne dejavnosti, sedaj pa bi rad nekaj časa namenil tveganjem in negotovostim. Večinoma smo del postopka in seveda je tudi od drugih dejavnikov odvisno, kakšen bo naš časovni razpored. Prav tako smo zelo odvisni od nacionalnih regulativnih organov, kot je dejal Lord Mok. Ti so bili veliko pomoč in upamo, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnjem. Vendar pa vsaj nekaj izmed njih je pod zelo velikim proračunskim pritiskom. To je torej to tveganje, da te podpore morda ne bo več toliko, kot je bilo v preteklosti. Prav tako se bomo morda soočili z nekaterimi finančnimi težavami, glede novih nalog, potrebno pa je seveda tudi pritegniti dobro sposobljeno osebje v Ljubljano. Kar se tiče novih izzivov, tukaj imamo izzive pri izvedbi remita, pa tudi pri novi TNE uredbi. Malo izkušen imamo pri remitu. Prav tako predvidevamo potrebo potem, da bi zagotovili dodatno osebje. Komisija je v osnotku predloga, to sem že omenil tukaj v parlamentu, je bila naša ocena za približno 15 dodatnega osebja, da bi izvedli remi tako, kot ga je treba. Komisija je predlagala za leto 2013 in 2014 samo 15 novih delovnih mest, to je dovolj za izvajanje tega sistema, vendar pa vprašanje, ali bo dovolj za operativni del. Žal pa je zadnje mnenje sveta tri delovna mesta črtalo. Tako da bomo po mnenju sveta imeli sedaj samo 12 novih delovnih mest za izvajanje remita. Kar se tiče proračunskega vidika za naslednje leto, za naslednje leto. Osnutek komisije predvideva znižanje za približno 3 milijone v primerjavi z našimi ocenami. In glede na to, da so vse naše točke zelo pomembne, bo to znižanje seveda potem šlo na račun razvoja programske opreme za REMIT. REMIT bo tako doživel zamudo, če bo to ostalo tako kot je. Lotmok, mislim, da je to že omenil to sodelovanje. Naj povem, da je sodelovanje dobro, da se lahko zanesemo na njih, da pa več ne morejo storiti. Potem nekaj dobrih novic. Sedaj smo torej povedali, da potrebujemo dodatna finančna sredstva. Tehnični način, kako bi to zagotovili, še ni gotov. In morda bo prišla zahteva v parlament. Omenil sem že, da je svet o svojem mnenju o osnotku proračuna predlagal znižanje in eh, črtanje treh delovnih mest. To so torej izzivi, s katerimi se soočamo. Skušali bomo storiti vse, kar je možno z viri, ki jih imamo na razpolago, vendar pa prožnost, fleksibilnost ima seveda svoje omejitve. Hvala lepa, gospod predsednica. Eh, Hvala, ker ste uh, upoštevali tudi naše omejitve, časovne omejitve hvala za dobro predstavitev. Zdaj pa imamo še nekaj časa za vprašanja in odgovore. In gospod Koreja, de Campos je prvi na vrsti. Mogi Albert Potčnik eh, in sežo benvindu za jaštek. Hvala, Lord Mog in gospod Potočnik, za obisk tukaj v našem odboru. Zelo smo veseli, ker eh, sta z nami, ker sta predstavila eh, svoje ambicije, cilje in pa tudi probleme. Samo nekaj točk bom omenil. Priznavamo dobro delo, ki ga, upravlja, ki ga upravljate v agenciji ACER. Pozdravljam dejstvo, da eh, je agencija tudi dokaj neodvisna. To je zelo pomembno, da se spoštujejo pravila. V prihodnosti moramo narediti še nekaj bolj odločnih korakov. Kot veste, sem poročevalec za to temo glede omrežnih kod in pa smernic. Tukaj bi rad nekaj povedal. Eh, prizadevanja komisije moramo okrepiti na tem področju. Eh, s tem, da bomo okrepili tudi metodo eh, in način, kako razpravljamo o teh omrežnih kodah strinjamo se eh, z vašo vlogo pri distribuciji eh, energije v prihodnosti. Delo eh, v naslednjem letu pri izvajanju TNE smernic in pa projektov splošnega interesa. Tukaj boste imeli res veliko dela, veliko razprav bo in tudi veliko kontroverznosti, verjetno. Pa še nekaj veseli me, da dobro sodelujete z nacionalnimi regulativnimi organi in pa z eh, operaterji eh, za distribucijo. Hvala. Grazie, madame Jordan. Gospa Jordan, izvolite. Hvala lepa. Eh, res se zelo strinjam, da moramo zmanjšati razkorak med eh, tem, kar, eh, kar sklenemo kot zakonodajo in naše cilje in med tem, kaj potem resnično izvajamo. In zame je izvajanje uredbe REMIT res zelo pomembno, brez nje ni uresničitve notranjega trga do 2014. Želim vas obvestiti, da, me, da mi je komisija odgovorila na moje poslansko vprašanje, da je na voljo za agencijo zdaj po novem predlogu 8,8 milijona milijonov evrov in od tega 3 milijone za izvajanje REMIT uredbe. To je, to so drugačne številke, kot ste nam jih predstavili nazadnje, ko ste bili v ITRE in želela bi vas vprašati za komentar. Žal od eh, sveta zaenkrat nimam nobenega odgovora. Hvala. Gospod Turmes. Mislim, da bomo soočeni danes in pa tudi jutri s tem, da se bo treba vrniti na idejo notranjega trga. Imamo reformo eh, trga električne energije v Združenem kraljestvu, potem nova pravila v Franciji. Eh, tudi tukaj nekaj dvomov in veliko se bomo spraševali o eh, nacionalnih kapacitetah in pristojnostih. Mm, zelo pomembno je, da pokažemo gospodarske prednosti tega, da imamo integriran eh, energetski trg. In glede proračuna, mislim, da moramo pokazati tudi državam članicam, da bolj kot bo evropski trg eh, integriran, eh, več koristi bo to prineslo evropskim potrošnikom nekaj dodatnih milijonov moramo plačati za ACER, da bo to mogoče. In eh, to bo pravzaprav prineslo veliko večje koristi, kot pa so stroški. To je ena stvar. Nam lahko tukaj eh, daste kakšne številke glede remita, pa naslednje, eh, kriminal v podjetništvu tega ne moremo dovoliti, eh, kajti sicer eh, bodo spodkopana naša prizadevanja in ne bomo kredibilni. Zakaj ACER potrebuje te vire? Mislim, da v tem odboru eh, bomo morali tesno sodelovati tudi s tistimi, ki se ukvarjajo s proračunom, da bomo resnično zagotovili teh nekaj milijonov za ACER in da bo to prioriteta, ko se bomo začeli pogajati. Hvala. Grazie, Badija Ikuši. Gospa Badija Ikučet. Hvala. Najprej bi se zahvalila za predstavitev delovnega programa. Rada bi eh, vašo prisotnost tukaj izkoristila za to, da vam postavim vprašanje, ki nas malo skrbi. Eh, ste eh, eh, obveščeni o tem, da bo španska vlada vse sektorske reg regulativne organe združila v en organ. In sicer eh, to velja tako za telekomunikacije kot energijo in tako naprej. Eh, to je zdaj predlog zakona, osnutek zakona. Predvideva se tudi, da se bodo pristojnosti eh, združile zdaj pa so, do zdaj so to vodili neodvisni regulatori. Potem tretji svežen, eh, ki je omogočil vzpostavitev agencije za koordinacijo. Kako vidite to špansko pobudo, da bo vzpostavila neko univerzalno agencijo regulatorjev, glede na to, da je Evropska komisija že izrazila skrbi na tem področju? Hvala. Interven. Hvala. Še kolega Prodi za zaključek, izvolite. Mente, grazie per la, la vostra presentazione. Luna, kratko, uh, eh, zahval, zahvalil bi se za vaše predstavitve. Mislim, da je potrebno razviti resnično evropsko omrežje. Samo evropsko omrežje uh, s stalnim tokom bo omogočila in izboljšalo oziroma to mreže bo izboljšalo vse oblike uh, energetske učinkovitosti in pa obnovljivih virov energije. Tukaj ne moram uh, eh, povedati zdaj vseh podrobnosti, ampak nekaj komentarjev. Zdi se mi, da moramo doseči enotno evropsko mreže uh, eh, na področju električne energije. Hvala. Um, you, Gospod Potočnik odzval se bom na nekaj vprašanj, potem pa Lord Mok še na druga. Gospod De Campos, strinjam se, da eh, je pred nami zelo velik izziv v naslednjem letu. Eh, skušali bomo eh, zaključiti te omrežne kode, to bo potem vzpostavilo tudi neko pravno podlago za zagotovitev notranjega trga imamo nove smernice za vse evropsko omrežje in tukaj eh, je izziv agencije dvojen. To je nova naloga. pozitivno gledal na našo prošnjo. To je vse z moje strani. Hvala. Hvala. Se opravičujem, ta sistem eh, pred mano je precej kompliciran. Gospodu Turmesu bi rad najprej odgovoril. Eh, bil sem v odboru za razvoj notranjega trga in tam sem bil odgovoren za to temo. Eh, torej, resnično vidim vse koristi, pa tudi stroške eh, tega dela. Eh, v času krize moramo resnično povdarjati koristi, ki jih bomo imeli od tega, koristi za energetiko, eh, da se bodo mreže v različnih državah povezala. Vidimo, da potrebujemo sredstva za to. Teh sredstev je zaenkrat premalo, morda bodo tudi v prihodnosti nezadostna, ampak še ena stvar opozoril eh, bi, da potrebujemo več sredstev. Če bi pa zaključili samo eh, pri tem, eh, bi to bil napačen vtis. Veliko dejavnosti se dogaja, veliko dejavnosti opravlja agencija na tem področju in tudi z malo sredstvi lahko veliko opravljamo. Sredstva je treba zagotoviti, ampak tukaj se zgodba ne konča. Povsem sem zavezan notranjemu trgu in eh, to velja tudi za energetiko. Eh, na tem področju zdaj prihaja do eh, veliko sprememb. Ne bom pa govoril o Veliki Britaniji in trgu, ki ga imamo tam. Gospa Badija i Kučet, regulatori morajo Eh, komunicirati neposredno z agencijo, je pa odgovornost vsake države članice posebej, da eh, to uredi po svoje. Komisija se potem odzove, če pride do kakšnih kršitev. Kar nekaj dokazov je, da se eh, regulativni organi krepijo. Z vidika energetskih regulatorjev je ključna neodvisnost pri dodeljevanju sredstev eh, tudi na nacionalni ravni. Eh, eh, Azer lahko tukaj poda na svete, ne more pa predpisovati. In prepričan sem, da bo španska vlada in da bo komisija to tudi okrepila. Namreč, da se zagotovi, da španska ti organi ne bodo tukaj utrpeli eh, škode. Rad bi se v imenu gospoda Potočnika in svojim lastnem imenu zahvalil odboru za povabilo. Hvala za vaše zanimanje in za vaše vprašanje. Upam, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali. Hvala, eh, gospod predsednik in pa gospod eh, direktor agencije. Acer, hvala za vajno pripravljenost, da sta prišla danes v odbor. Hvala tudi kolegom in pa tolmačem, ki so eh, ostali z nami deset minut dlje. E, odbor se bo ponovno sestal ob 15. uri. Še enkrat hvala lepa vsem.